Dobro. Spoštovani prisotni, imamo precej natrpan nudnik, zato vas prosim, da se posedete na svoja mesta in da zagotovite mir v dvorani. Želim pozdraviti kandidata za komisarja, gospoda Rena, na današnjem zaslišanju pred odborom za gospodarske in denarne zadeve. Imamo izključno pristojnost za to področje, tako da vsa vprašanja v času tega zaslišanja postavljajo člani odbora Ekon. Komisar nam je ponudil tudi pisne odgovore na vprašalnik in ti odgovori so že bili razdeljeni vsem poslancem v vseh jezikih. Prosim za malo miru v dvorani. Kandidate za komisarje naj bi ocenili na podlagi njihovih splošnih kompetenc, zavezanosti evropskim vrednotam, osebni neodvisnosti, poznavanju portfelja in tudi na podlagi komunikativnosti. Rada bi na kratko povedala, kako bo potekalo zaslišanje. Gre za splošen postopek, ki velja za vse odbore in vsa zaslišanja. Po mojih pripombah bomo najprej povabili kandidata za komisarja, da poda uvodno izjavo, ki bo trajala do 10 minut. Zatem bomo prisluhnili vprašanjem poslancev. Najprej bomo slišali vprašanje po enega predstavnika vsake politične skupine. Danes imamo časa za 32 vprašanj, ki jih bodo zastavljale politične skupine. Vsak poslanec, ki zastavlja vprašanje, ima na voljo eno minuto. Vprašanja morajo biti v obliki enega samega vprašanja. Ne želimo kompleksnih zapletenih vprašanj, taka bomo izključili namreč. Kandidat Za komisarja bo potem imel samo dve minuti za odgovor in nepošteno bi bilo, če bi pričakovali v tako kratkem času odgovor na več vprašanj ali zelo zapletena vprašanja. Na to lahko sledi še naknadno vprašanje, ki se mora navezovati na odgovor. To je recimo vprašanje, kjer zahtevate nekoliko več obrazložitve na podano vprašanje, potem pa ponovno dobi kandidat za komisarja čas za odgovor. Lepo prosim, ne govorite prehitro, ker vas bom potem morala prekiniti in vas prositi, da upočasnite. Če maham s tem le rumenim kartončkom, pomeni, da govorite prehitro In to pomeni, da prosim upočasnite. Poskusila ne bom prihraniti čas s tem, da vas ne bom prekinjala. Ko vam poteče čas za govor, vam bom izključila mikrofon. Tukaj lepa imam gumbek, ki pozvoni. Ko pritisnem na en, to pomeni, da vas bom vsak trenutek prekinila oziroma vam oduzela mikrofon. Ob koncu vprašanj in odgovorov bo kandidat za komisarja imel priložnost še za zaključno izjavo, ki naj bi trajala približno pet minut. Preden predam besedo gospodu Renu, par pripomb. Prvič, odbor Ekon ceni vašo pripravljenost, ki ste jo izrazili v pisnih odgovorih, namreč, da bi sodelovali z Evropskim parlamentom na vseh ravnih želimo povdariti, kako pomembno je pošiljati predzakonodajne, zakonodajne in nezakonodajne dokumente Evropski parlament že v zelo zgodni fazi, zato da lahko postopek odločanja poteka čim bolj učinkovito. Tu gre ne samo za stvari, ki mi prosimo za nje, Ramsfeld bi rekel no unknown language, ampak tudi nekatere stvari, za ki jih ne zahtevamo, bomo cenili, če nam jih boste poslali. Uvednost. Drugič, makroekonomska politika, načrt za okrevanje gospodarstva, strategija 2020, vse to bo zelo pomembno v tem mandatu. Med finančno krizo naj bi komisari, ki so pristojni za gospodarstvo, za denarne zadeve in za konkurenčnost, sodelovali zelo tesno in pričakujemo, da se bo tako sodelovanje nadaljevalo. Odbor Ekon je pristojen za vsa ta politična področja, zato želi sodelovati pri združevanju vseh teh področji politik. Zato bomo cenili vašo zavezanost sodelovanju s tem odborom na področju vašega portfelja. Na podlagi prejšnjih vprašanj je ta odbor že razpravljal o tem, da pravzaprav ni strogega razlikovanja med gospodarskimi zadevami in finančno regulativo. Zato želimo, da bi imeli v mislih tudi makroekonomski vpliv finančne regulative. Toliko strani predsedujoče, morda bomo lahko kasneje slišali še odgovor na te moje pripombe. Sedaj pa besedo predajam kar kandidatu za komisarja, gospodu Oliju Renu. Izvolite. You, Hvala lepa, gospa predsednica, dame in gospodje, medame, monsieur, ladies and gentlemen, majne dame in herre, najprej bi rad izrazil svoje veselje, da sem danes eh, lahko ponovno med vami. Namreč, ko sem bil poslanec v Evropskem parlamentu, sem bil svoj čas nadomestni član v tem odboru za gospodarske in denarne zadeve oziroma za gospodarsko in denarno politiko. Gospodarska in denarna unija je eden od, če ne glavni nosilni stebr socialnega tržnega gospodarstva v Evropi. Naj povem, da sem sam zelo močno in na poseben način zavezan ciljem socialnega tržnega gospodarstva. Potrebujemo stabilen okvir, ki bo omogočal trajnostno rast in ki bi omogočil, da bodo vsi udeleženi v blagini. Evropski parlament ima na tem področju ključno ulogo. Zaradi tega je partnerstvo med komisijo in parlamentom izjemnega pomena. Gre za to, da bi naredili tisto, kar naši državljani v teh kriznih časih najbolj pričakujejo od nas, namreč da ponudimo perspektive za prihodnost, delovna mesta in blaginjo, rast ter stabilnost. Dame in gospodje, to pomeni, da kot evropski komisar pristojen za gospodarske in eh, denarne zadeve, če seveda me boste potrdili, bo moj glavni cilj ta, da ponovno zaženemo cikl zaposlovanja v Evropi. Tri področja so pomembna. Kot prvo, okrepiti moramo koordinacijo gospodarskih politik, še zlasti zato, da bi ustrezno koordinirali naše strategije za gospodarsko stimulacijo ter naše izhodne strategije. Nova strategija je potrebna za Evropo do leta 2020, da bomo lahko mobilizirali vse vire rasti in zaposlovanja. Pa naj si gre za, za izobraževanje, zelene tehnologije, skratka, prejti moramo v novo fazo gospodarskega razvoja. Drugič, ponovno moramo stabilizirati naše javne finance v naslednjih nekaj letih. To bo od nas zahtevalo veliko strogosti, in trdega dela v prihodne. Svežni gospodarskih in finančnih spodbud bodo seveda še vedno potrebni in to smo jasno izvedeli tudi, ko smo si pogledali, kakšne so številke glede brezposelnosti, okrog 10 odstotkov v Evropi. Pomagati moramo državljanom pri posojilih za to, da bi stimulirali realno gospodarstvo. Ampak Ponekod so vprašanja javnega dolga postala neuzdržna, zlasti v luči starajočega se prebivalstva. In tretjič, potrebujemo enotnega predstavnika Evrope na področju svetovnega gospodarskega upravljanja. Enotno moramo biti zastopani, da bomo lahko resnično izvajali vpliv, ko gre za reformo finančne regulative na svetovni ravni. Dame in gospodje, naj na kratko razložim, kako nameravam doseči te prioritete, ki sem jih pravkar opisal. Menim, da lahko trajnostno rast in zaposlovanje zgradimo samo na podlagi makroekonomske stabilnosti. Vse moje tri prioritete - rast, stabilnost in globalno sodelovanje - so med seboj tesno povezane. Pakt za rast in stabilnost nam zagotavlja okvir za konsolidacijo javnih financ na podlagi usklajene izhodne strategije. Kriza je pomenila, da smo potrebovali masivne fiskalne spodbude, vendar pa moramo ukrepe za okrevanje gospodarstva umakniti, ko bo za to napočil pravi čas. Ampak izhodne strategije lahko resnično začnemo izvajati šele, ko se bo krevanje resnično začelo. Potem, koordinacija politike v okviru pakta mora biti okrepljena. To zahteva širši in globli nadzor, tako kot smo to na boleč način videli na podlagi nedavnih dogodkov v Grčiji. trenutno sodelujemo z Grčijo in sedaj čakamo, da nam pripravi izčrpno in konkretno gospodarsko politiko oziroma svežen politik, ki bo vsebovala oprijemljive ukrepe za to, da bi zagotovili kredibilnost in stabilnost območja evra in gospodarstva EU. Poleg tega je kriza pokazala tudi, da obstaja določen vakum pri oceni eh, sistemskega tveganja. Zato je bilo predlagano, naj bi dobili Evropski odbor za sistemska tveganja, ki bo zapolnil ta vakum. Kot bodoči član odbora bom tudi sam prispeval k delu tega odbora. Seveda pa je dejstvo, da je nujni pogoj za učinkovit nadzor tudi zagotavljanje kredibilnih podatkov in nacionalnih računov. To je namreč surovina za gospodarske analize in pravilne izbire. In to bo tudi glavno delo Evropskega statističnega sistema, ki ga bo sestavljal Eurostat in nacionalni statistični uradi. Gospodarska stabilnost v Evropi pa lahko krepimo tudi s postopnim širjenjem območja evra, za kar si bom tudi sam prizadeval. Pri paktu gre za stabilnost in rast. Strategija EU 2020 ima za cilj vzpostaviti ponovno dinamiko evropskega gospodarstva. Mehanizmi za nadzor so taki, da bi jih lahko uporabljali za to, da bi zagotovili ustrezno strogost glede strategije EU 2020, tako da bi ta bila uspešna. Vi seveda boste igrali pomembno vlogo pri tem. Če pa želimo posodobiti naše gospodarstvo v skladu s strategijo EU 2020, potrebujemo večje naložbe in bolj intenzivne inovacije. Glede na fiskalne omejitve bo potrebno uporabljati tako javna kot zasebna sredstva. Če bom potrjen, bom takoj sprožil evalvacijo instrumentov skupnosti, katerih namen je doseganje prioritet strategije EU 2020. Zato, da bi čim bolj povečali finančna sredstva za naše cilje. Pri vseh teh vprašanjih in tudi pri mojih pisnih odgovorih, seveda si želim tesno sodelovati z vami in vašim odborom. Dame in gospodje, če zaključim kot nekdani poslanec v tem parlamentu in tudi kot vaš tesni sodelavec v preteklih petih letih, sem se naučil, da lahko Evropska unija zagotovi najboljše rezultate takrat, ko parlament in komisija delata skupaj kot zaveznika. Gospodarska recesija bi zlahka potisnila v ospredje oske, kratkoročne interese. Temu se moramo upreti naša skupna naloga bo braniti skupne evropske interese. To pa so interesi evropskega državljana. Spraševali ste me, kaj je tisto, kar me žene. Naj vam povem, želim nekaj spremeniti v prid pravične Evrope, Evrope blaginje, tako kot vi. Zavedam se, kako veliko odgovornost prinaša ta portfelj v teh težkih časih. To bo nedvomno zelo težko delo, ampak tudi zelo pomembna misija. Ne na zadnje tudi zato, ker smo danes na razpotju. Ali bomo skupaj odločno ukrepali za oživitev Evrope v gospodarskem in političnem smislu, ali pa tvegamo gospodarsko stagnacijo in politično nerelevantnost. Kot poslanci Evropskega parlamenta in člani komisije nosimo skupno odgovornost, da postane oživitev Evrope realnost. Zelo se veselim, da se bomo skupaj lahko spopadali s temi izzivi. Hvala lepa. Najlepše hvala. Najlepše hvala. In sedaj v imenu EPP skupine prvo vprašanje, gospod Golses Šampol. Merci, madame la présidente. Najlepša hvala, gospa predsednica, gospod eh, kandidat za komisarja. Naj vas prva toplo pozdravim med nami. Kot vemo, je to vaš prvi obisk eh, v imenu komisije na odboru EKON. Zastavili vam bomo različna vprašanja, ki zadevajo eh, splošne urise tega, kar ste ravno kar predstavili. Čisto nasplošno bi vas vprašal, eh, kako vi razumete kombinacijo zahteve po javnih financah, ki so zdrave, po drugi strani pa iz različne nacionalne akcije za izhod iz krize. Merci, monsieur Gauger pour votre question. Najlepše hvala, gospod eh, Goze, za vaše zelo umestno vprašanje. Izredno pomembno je, da poudarimo, da sta dva cilja, torej cilj in izhod, eh, rast in izhod iz krize, nekaj, kar si ne nasprotuje diametrično ravno nasprotno. Ta dva cilja sta komplementarna. Kako lahko vzdržna rast se doseže brez zdravih javnih financ? Pretirani primankljaji, proračunski primankljaji, so uh, zahtevali da, od naših vlad, da vedno več porabljajo ravno za zapiranje teh primankljajev In to je prav gotovo nekaj, kar eh, je v nasprotju z potrebami po financiranju izobraževanja, raziskav in socialnih programov. Zato je toliko bolj pomembno, da eh, se zauzemamo za zdravo rast v Evropski uniji in to je tudi razlog, zakaj je tako pomemben ravno pakt za stabilnost in rast če eh, želimo doseči vzdržne javne finance v dobrem stanju. To pomeni, da moramo investirati tudi v gospodarsko rast. Oboje je treba povezati, da bi to dosegli, pa pa moramo izboljšati kakovost javnih izdatkov in oblikovati take finančne inštrumente, ki bodo povezovali javne finance z privatnimi financami, zato da dobimo največje rezultate na področju rasti in da izboljšamo javne finance nasploh. De. V tem okviru, eh, gospod kandidat za komisarja, kaj eh, mislite o posebnem odboru za krizo, ki ga vodi eh, naš kolega gospod Wolf Klinc? Uh, Hvala za dodatno vprašanje. Prav gotovo ta odbor uh, igra pomembno vlogo. Rad bi z uh, odborom, ki ga vodi gospod Klinc, tesno sodeloval in uh, le za tem skupnem delu lahko najdemo optimalno mešanico politik, ki bo dejansko uh, pripeljala do vzdržnih javnih financ. Uh, po drugi strani pa tudi eh, do zahtevanih investicij ter eh, gospodarske rasti in zaposlenosti. Vemo, da je to težka naloga. Eh, obstajale bodo v naslednjih letih različne izhodne politike, moramo obnoviti javne finance, po drugi strani pa moramo pritegniti tako javne kot. Um, zasebne investicije za rast in zaposlenost. Torej, veselim se skupnega sodelovanja z odborom gospoda eh, Klinca, kjer se bomo ukvarjali za temi skupnimi izzivi. Najlepše hvala. Naslednje vprašanje v imenu eh, socialistov in demokratov, gospod Bulman. Eh, Dobar dan, gospod Ren, tudi v imenu socialistov in demokratov prisrčno dobrodošli v našem odboru. Vi, eh, boste imeli osrednjo vlogo v težavnem gospodarskem času In če se ne bo nič odločilnega zgodilo, se tudi ne bo nič eh, premaknilo. In ob koncu eh, vašega mandata bo lahko se zgodilo, da bo vse še pod nivojem eh, v časa, ko se je ta kriza začela. Govorili ste o sodelovanju. Mi smo deset let pripravljali Lizbonsko strategijo, kako boste vi zdaj se zavzemali za to, da bomo bolj sodelovali in kako skušate doseči, da bomo dobili New Deal, se pravi nekaj več, kot je komisija jeseni predlagala, se pravi, ko ni bilo nič novega, pravzaprav so samo pogrevali za stare zadeve. Much, sir, Najlepše hvala, gospod Bulman, za vaše vprašanje tudi jaz sem zaskrbljen, tako kot vi, kakšna bo gospodarska prihodnost Evrope. Moramo delovati sedaj in moramo delovati na obeh frontah, na gospodarski razdi in na javnih financah. In v tem okviru strategija do leta 2020 zagotavlja pomembne instrumente. Tako kot vse druge gospodarske strategije v kriznih časih, se eh, dotika ravno rasti in delovnih mest in moramo raziskati vse možne poti, tako da bomo mobilizirali vse vire gospodarske rasti od eh, izobraževanja, eh, inovacij, zelenih tehnologij in digitalnih storitev. V tem kontekstu moramo ravno tako okrepiti naš koordinacijo ustvarjanja gospodarskih politik v Evropi. Tako, na primer, moramo najbolje izkoristiti Lizbonsko pogodbo, tako da izboljšamo um, evropsko območje, nadz, nadzor in um, omogočimo še večje preventivne ukrepe. Tako, naprimer, komisija lahko uh, posebej opozarja in priporoča posameznim državam članicam na tem področju. Kmalo pri, bomo pripravili na to temo uh, sporočilo komisije in na osnovi tega bomo uh, razpravljali, kako nadaljevati na teh občutljivih območjih. Predsedstvo je v začetku leta predlagalo, da bi uvedli obveznost v gospodarsko-politično usklejevanje. Kakšen je vaš konkreten predlog, če bi naročili Evropskemu parlamentu, da prevzame monitoring za to politično uh, spremljanje? Eh, ali bo prišlo do kakšnih sprememb na strategiji, eh, lahko zagotovite, da se nič ne bo spremenilo, dokler se ne boste posvetovali z nami. Hvala. Natačno sem spremljal razpravo v zadnjem obdobju, ki jo je sprožilo špansko predsedstvo in v kateri so se udeležile mnoge države članice. Po mojem mnenju, naslednji korak za izboljšanje koordinacije gospodarskih politik je čim boljše uporabiti Lizbonsko pogodbo za to, da reformiramo evropsko območje in sistem nadzora. Moramo čim bolj izrabiti možnosti, ki jih prinaša um, pogodba eh, za to, da bomo imeli bolj enotno zastopanost eh, držav članic v mednarodnih finančnih inštitucijah in drugje. Torej, na osnovi pogodbe in okvirnega, pogo, okvirnega sporazuma, o katerem se sedaj pogajamo z parlamentom bomo našli najboljše osnove za nadaljne delo, ne le za postavljanje smernic na področju gospodarske politike, ampak tudi pri oblikovanju gospodarskih politik v Evropi. Um, hvala lepa. Sedaj pa vprašanje iz skupine Alde, gospa Güler. Najlepše hvala, gospod. Uh, kandidat za komisarja, dobrodošli v tem odboru in pozdravljeni v imenu skupine Alde. Ostala bi pri eh, isti temi. Če ste zelo dobro organizirani, potem se lahko odzivamo na evropski ravni. Vendar, če si pogledamo Lizbonsko strategijo, smo ugotovili, da pravzaprav smo bili tam dovolj šipki oziroma da je bilo premalo evropskih odzivov. Zato me zanima, kaj boste praktično v praksi predlagali, da bomo bolj se odzivali na evropski način. In ko govorite o uporabi Evrops Lisbonske pogodbe, ali mislite o um, zunanjem delovanju, zunanje delovanje ali na koordinacijo. In kakšna je Lisbonska strategija v primerjavi z strategijo let, do leta 2020? Najlepše hvala, gospa, za vaše vprašanje. Kaj nameravam narediti na področju koordiniranja gospodarskih politik? Glede na to, da je evroobmočje zelo integrirano in da smo se nekaj naučili iz finančne svetovne krize, mislim, da eh, je koordinacija in nadzor na tem področju res potrebna. Uh, in države članice se bodo prav gotovo povezale v tem skupnem cilju. Kako naj to naredimo? E, tri stvari bi tukaj izpostavil, tako kot sem rekel. Uporabiti moramo pogodbo, da reformiramo e, koordinacijo v evropskem območju in e, nadzor. E, moramo imeti preventivni nadzor na čim globji ravni, tako da komisija lahko uh, izdaja priporočila in sporočila. Kot sem rekel, moramo čim bolj izkoristiti pogodbo, da lahko razširimo nadzor tudi v primeru makroekonomskih nesorazmeri in zaradi tega tudi potrebujemo tudi uh, odbor za makroekonomski nadzor na evropski ravni. Torej, v tem kontekstu lahko uporabimo nove instrumente za to, da lahko potem dosledno izvajamo cilje strategije 2020. To pa pomeni tudi boljše spremljanje izvajanja te strategije, ki mora temeljiti na partnerstvu in pravem lastništvu držav članic in drugih deležnikov. Mislim, da je pri Lizbonski pogodbi ravno to bil problem. Premalo lastništva držav članic in zaradi tega je tudi nadzor v odprti metodi koordinacije bil neustrezen, ni bil dovoljšen. Uporabiti moramo torej pogodbo in eh, skupne gospodarske usmeritve za to, da nekako okrepimo eh, koordinacijo v kontekstu strategije 2020. Se upravičujem, zmanjkalo vam je časa. Še eno dodatno vprašanje. Ja, tretje vprašanje. Dovolite komisarju, da nadaljuje, oziroma kandidatu, da nadaljuje. Ja, najlepše hvala, gospa Gulard. Res, eh, ne smemo po zabiti na uh, enotno predstavljanje oziroma zastopanje z evropskega območja v mednarodnih inštitucijah uh, in uh, forumih, kot je Mednarodni denarni sklad in G20. Če bomo združeni in povezani, bomo lahko vodili in ne le sledili. In to je nekaj, za kar se moramo maksimalno prizadevati. Kmalu bom pripravil sporočilo eh, na to temo, seveda po razpravi v okviru komisije. Tudi v tem smislu moramo čim bolj izkoristiti Lizbonsko pogodbo. Kot veste, imamo možnost eh, kvalificirane večine pri glasovanju. Najsi. Najlepše hvala, dobro ste to opravili z dodatnim vprašanjem, sedaj pa k uh, zelenim in gospodu Gigoldu. Ja, auch von uns herzlich. Da, tudi mi vam želimo prisrčno dobrodošlico. Hotel bi nadaljevati tam, kjer smo zdaj končali. Moram povedati odkrito, če pogledamo razvoj, potem vidimo, da en del držav eurocone se giblje na robu gospodarskega kolapsa. Eh, kar zadeva primankljaje, ti so vedno večji, drugi del eurozone pa se bori. In če to pogledamo, potem vidimo, da imamo razvoj, ki ni enoten. Eh, morate, vi ste rekli, da boste pripravili nekaj priporočil, ampak jaz mislim, da to ni dovolj, da bi prišli do enakomernega razvoja v premagovanju krize. Jaz se sprašujem, kakšne konkretne ukrepe boste predvideli, da bi države članice eh, vodile bolj enakomerno gospodarsko politiko, tako da ne bi bilo tako velikih razlik, tako pri plačah, kot tudi pri javnih financah. Jaz mislim, da poleg opozoril in eh, priporočil, kar ste do zdaj rekli, še nisem šli sem ničesar. Right, uh, Hvala lepa. Prav imate, torej govoril sem o eh, reformi na osnovi nadzora gospodarske politike. Nezaposlenost je danes največji izziv in gre za osebno dramo vsakega evropejca, ki je izgubil delovno mesto. Če imamo deset odstotno nezaposlenost, pomeni, da se res moramo osredotočiti na ustvarjanje novih delovnih mest in gospodarsko rast. Da bi pa to dosegli, moramo mobilizirati vse politike in vse sredstva in vire rasti. V kontekstu Evropske unije to pomeni, da moramo mobilizirati vse komisarje, vse odbore parlamenta, vse deležnike, tako da lahko vsi po svoje prispevajo, prispevajo k temu skupnemu cilju. Po mojem je naprimer izobraževanje bistvenega pomena, če hoče Evropa premagati krizo in zgraditi pravo gospodarstvo, ki bo bolj zeleno in bolj temeljilo na znanju. Potrebujemo sistem izobraževanja, ki daje enake možnosti vsem. Sam ne bi tukaj mogel sedeti danes pred vami, če ne bi bilo takega sistema. Verjamem v inovacije in eh, smiselno zeleno rast. Od eh, kolegov, eh, gospe. Eh, Vasiljev na področju izobraževanja potrebujemo, od eh, gospe Gwiner na področju inovacij pričakujem veliko, od eh, Janeza Potočnika na področju okolja. Torej mobilizirati moramo vse komisarje, pritegniti jih moramo vse generalne direktorate in vse odbore parlamenta, da izkoristimo vse vire rasti in vzpostavimo take metode, ki bodo državam članicam omogočile izvajanje ciljev in da se bodo resno uh, počutile lasnice tega procesa in to moramo spremljati. Ja. Dodatno vprašanje, izvolite. Kolikor jaz razumem to, če dovolite, uh, na vprašanje niste natančno odgovorili. Mi verjamemo v vlaganja, v izobraževanje, okoljska ekonomija, ampak vprašanje je bilo, da nekatere države imajo uh, davčno politiko, plačilno politiko, tako da ne porabijo preveč denarja, druge pa trošijo denar. In zdaj je vprašanje, uh, kako bi bilo možno te razlike izenačiti. Torej, kakšna priporočila oziroma kaj boste sprejeli, da bo do teh neenakosti v Evropi, eh, da do teh neenakosti v Evropi ne bo več prišlo. O tem nisem ničesar slišal. Uh, uh, Res je, da veliko uh, govorimo o globalnih makroekonomskih uh, eh, nesorazmeri. Imamo um, um, gospodarstva, ki ima presežke, kot je naprimer Kitajska, tiste, ki imajo primankljaje, kot so ZDA. V Evropski uniji smo manj ali več uravnoteženi in na globalni ravni imamo kar vzdržen pristop. Čeprav ima večina držav članic problem z vzdržnostjo javnih financ. Um, Debata, ki jo tukaj začenjate, je pomembna, ko gre za notranje nesorazmerja v evropski makroekonomiji. Kot komisar se bom te razprave lotil zelo analitično, kajti ugotoviti moramo, kakšni so osnovni razlogi za to nesorazmerje za taka nesorazmerja in ali so ta pomembna za Evropsko unijo kot tako in za njeno rast in eh, zaposlovanje. Kot sem rekel, odprt sem za to in o tem bomo še razpravljali. In sedaj eh, v imenu ICR, gospod Eping. Eh, dobrodošli tudi v imenu naše politične skupine. Gospod kandidat za komisarja, če si pogledamo evro območje, to vse skupaj eh, zgleda kot eh, krasno ogledalo z eh, veliko prasko na sredi. Javne finance niso več pod kontrolo države članice, enostavno ne izpolnjujejo več kriterijev gospodarske in monetarne unije. Ali imate dovolj hrbtenice, da se postavite po robu tistim državam članicam, zlasti velikim državam članicam, ki ne izpolnjujejo um, pravil pakta za stabilnost in rast? In drugič, ali razmišljate, kaj boste naredili za tistimi državami, ki uh, konsistentno ne izpolnjujejo pravil, ali se bi te lahko izključile iz evropskega, iz evropskega območja? Uh, hvala za to vprašanje kar se tiče moje uh, hrbtenice in odločnosti, to vprašanje prepuščam vam. Uh, kot um, komisar za širitev imam kar nekaj izkušenj pri pogajanjih in če govorimo o situaciji znotraj Evropske unije, uh, Eh, moram reči, da kompetence komisije ni ravno velika. Na področju eh, širitve smo morali biti prepričljivi. Države članice same odločajo mm, o posameznih vprašanjih. In pri vseh pomembnih zadevah je potrebna soglasnost. Verjamem pa, da imam na tem na tej funkciji večje ingerence, zahvaljujoč paktu za stabilnost in rast. In eh, nameravam jih eh, v celoti uporabiti, uporabiti nameravam vse inštrumente, ki so mi na voljo, zato da zagotovim, da bodo javne finance držav članic pripeljane na vzdržnostno ali trajnostno raven. Uh, Ali bi lahko bili bolj konkretni? Če Grčija ne uredi svojih javnih financ, ali obstaja možnost, da bi jo izključili iz evropskega območja ali jo prisilili, da to naredi? Gabr ne. Grška vlada se zaveda, kako resna je situacija. Komisija ocenjuje uh, zadevo z. Uh, precejšno zaskrbljenostjo in poslali bomo tehnično misijo v Grčijo eh, v tem mesecu ali naslednjem mesecu, zato da se loti vprašanja pretiranega primankljaja v Grčiji. Potem bomo pripravili ustrezna priporočila. Uh, sodelujemo pri tem z grško vlado in sedaj je bistveno, da grška vlada v kratkem, v naslednjih nekaj tednih, če ne že dnevih, pripravi eh, skupen paket politik z konkretnimi ukrepi, kako zmanjšati pretiran primankljaj v Grčiji, kjer je nekje med 12 in 13 odstotkov. In sedaj v imenu zelenih gospod Klute. Ja, tanke še. Hvala lepa. Vi ste v začetku svojega uvoda eh, jasno eh, rekli, da ste za socialno eh, tržno gospodarstvo. Če se na to lahko vrnem, če sem vas prav razumel, eh, ste bili mnenja, da je država pomemben gospodarski dejavnik in eh, k temu sodi tudi, da je država aktivn trg dela. Eh, to je že dolgo časa praksa in nekaterim je na ta način uspelo tudi v začetku zmanjšati število brezposelnih s to politiko. Vi prihajate iz Finske, zato moje vprašanje, torej kaj vi mislite o tej vlogi države kot gospodarskega eh, dejavnika in kot eh, trg dela in kakšne predloge imate ali naj bi se to vlogo države še razširilo eh, eh, in izboljšalo. Torej, kaj mislite vi in ali imate od Španije tudi eh, podporo za to? Thank you, Mr. Klute. Hvala, gospod Klute. Ko sem rekel, verjamem v gospodarstvo socialnega trga, socialno tržno gospodarstvo, kaj ti do sedaj se je to obneslo, kombinira po eni strani podjetniško dinamiko in po drugi strani socialno solidarnost. Tukaj, po mojem mnenju, svojo vlogo mora igrati tudi država. Če govorimo o strategiji 2020, pomeni, da potrebujemo državo, ki bo omogočala gospodarski razvoj, izobraževanje in inovacije uporabo zelenih tehnologij, digitalne storitve in istočasno izboljšala javni sektor, pa tudi zasebnega. Po mojem mnenju, država in trg lahko sobivata. Moramo pa najti pravo sorazmerje in ne le to, država je tista, ki mora postaviti okvir za gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest. Follow-up. Eh, gospa Solo. Ja, pomembna točka oziroma pomembna je vloga države z privatizacijami. To je zagotovo tudi nekaj, kar je v Evropi sedaj v praksi. Uh, In zdaj še enkrat postavljam vprašanje, dodatno vprašanje, kakšno je vaše mnenje o e, politiki privatizacije? Uh, Privatizacija kot taka ni izključna pristojnost Evropske unije. To je najmanj, kar lahko rečem. Gre za nekaj, neko orodje, ki ga države članice lahko uporabljajo na razumen način. Ampak to je resnično nekaj, kar je v rokah držav članic, namreč da se odločijo, kako bodo organizirali svoje javne in socialne službe. Komisija namerava predstaviti predlog glede okvira kakovosti za javne in socialne službe. To se mi zdi zelo pomembna in pozitivna stvar in sam bom seveda tudi v svojem imenu prispeval k tej razpravi. To je namreč bistven del evropskega socialnega tržnega gospodarstva, namreč da imamo učinkovit, dobro delujoč sistem javnih in socialnih storitev. Uh, uh. Hvala lepa. V imenu EFD gospod Blum. Is Mr. Bloom not here? No, Gospoda Bluma ni. No, če je tako, potem pa gospod Martin, samostojni poslanci. Ja, danke. Um, Hvala lepa. Kar zadeva način dela, gospod komisar, vi ste rekli v tretjem vprašanju, da boste zagotovili eh, pretok informacij, tako kot bi vi to sami zahtevali, dokler ste bili še eh, član Evropskega parlamenta. V zadnjem času se je zelo dosti govorilo o eh, preglednosti eh, informacij. Ali se pripravljeni eh, načela, ki vladajo na tem področju, naprimer v Združenih državah, vzeti za svoja. Se pravi, na kakšen način se boste oborožili eh, v borbi proti vplivom lobijem eh, in kako boste to posredovali tudi parlamentu. Jaz mislim, da je več transparentnosti v delovnih skupinah in drugih grupacijah. Kaj mislite pod to? najavo v tej tretji točki. Much, sir, Mr... Hvala lepa, gospod Martin, za to vprašanje. Pred leti, pred desetimi leti sem bil vodja kabineta, ko smo pripravljali etični kodeks in pravila transparentnosti. Ta pravila so zelo sodobna, tako da sem jim zelo zavezan in nekako čutim, da mi ta pravila pripadajo. Sam najbolje poznam, kako je to urejeno v skandinavskih državah. Moram reči, da imamo 34 izjem in na ravni komisije je teh izjem veliko manj, tako da so pravila veliko bolj transparentna oziroma pregledna. Skupaj s predsednikom Barozom in za podpredsednikom Sevkovičem bom delal skupaj. Želim si namreč, da bi Evropska unija imela kar najvišjo stopnjo transparentnosti in najstrožje najstrožja pravila vedenja za lobiste. Tako da se že veselim, da bo to čim bolj učinkovito delovalo v prihodne. Kar zadeva lobiste, me to ne skrbi in tudi vam ni treba skrbeti namreč sam. Veliko raje večerjam svojo družino doma, kot pa z kakimi lobisti, pri čemer seveda ne želim nikogar žaliti. Naknadno vprašanje. Vermutlich eine Meinung. Verjetno smo enotnega mnenja, ampak tudi vi ste rekli, da moramo imeti usklajeno strategijo za prevladovanje krize. Zvezna kanclerka največje države Evropske unije je zastavila cilj, po katerem vsak deležnik, vsak proizvod, vsaka regija mora biti pod nadzorom, eh, kar zadeva finančne trge. Verjetno to ni osrednja pristojnost vašega dela. Ampak vseeno vprašanje, ali ste pripravljeni se zauzemati za ta cilj v okviru komisije in še enkrat, če dovolite, da konkretno povprašam, ali ste pripravljeni sami Eh, slediti načelom borbi proti vplivu uh, lobijev. Uh, jaz upam, da boste dvakrat govorili z da. Hvala lepa. Začel bom z zadnjim vprašanjem. Sem seveda velik prijatelj ZDA, vendar pa ne kopiram njihovih modelov kar tako. Tako da bi najprej rad bolj podrobno proučil, kako ta model sploh deluje v praksi. Drugič, kar zadeva finančne trge makro in mikro raven. Menim, da je previdnostni nadzor mm, nekaj, kar je povezano na makro in na mikro ravni. Moj kolega Barnier je odgovoren oziroma bo odgovoren za to načelo previdnosti. Seveda bova sodelovala in moram reči, da sem bil v sedanjem eh, kolegiju zadolžen za to, da sem tudi spremljal, kaj se je dogajalo v okviru svežnja za makro in mikro finančni nadzor. Moja odgovornost bo bolj na makro strani. Sam bom sodeloval tudi v odboru za sistemska tveganja, tako da bom tudi sodeloval, ko se bo sprejemala ta zakonodaja. Hvala lepa. Gospod Blum se nam je sedaj pridružil. Ste pripravljeni postaviti svoje vprašanje? Izvolite, minuta. Mr. Blum? Yeah, Jeffrey. Thank you very much and apologies for. Hvala lepa in opravičujem se za kasnejši prihod. Moram reči, da sem pravzaprav srečen, da sem sploh prišel. Najprej srečno novo leto, gospod Ren tisto, kar me zelo resno skrbi, oziroma ena od stvari, ki me skrbijo, je to, da se nismo dovolj naučili iz nedavnih neuspehov oziroma krize. Menim, da je treba povedati, da se je začetek te krize začel leta 1970 z skupnostnim predpisom o reinvestiranju. To je bil pravzaprav nekakšen socialni inženiring, in s tem so se opustili kriteriji dolžne skrbnosti za banke. In tega so se držale tudi centralne banke. Nastala je neke vrste zarota, ki se je pravzaprav razširila po vsem svetu, z izjemo morda nekaterih delov Azije. Bojim se, da smo se zelo slabo izkazali, da se ničesar nismo naučili. Nič. Oprostite, samo eno minuto imate in ta čas ste že porabili. Vprašanja sploh nismo slišali. Vprašanje je, ali mi lahko zagotovite, da se bomo česa naučili iz preteklih izkušenj in ali bomo ustrezno ravnali. Have a follow-up to that now. Dobro, naknadnega vprašanja ne bo. Komisar, lahko prosim odgovorite. Hvala lepa. Razumem, da ste postavili vprašanje v zvezi s svežnjem, ki se tiče finančnih predpisov in bančnega sektorja. Zanima vas, kakšen je odnos tega svežnja in česa smo se iz tega naučili. Po mojem mnenju bi bilo več kot dobrodošlo, če bi zakonodajalec, torej svet in parlament skupaj, če bi lahko sprejela in to čimprej zakonodajni svežen glede mikro in makro previdnostne zakonodaje, kajti to nujno potrebujemo. Po mojem mnenju je to velik korak naprej za to, da bomo zagotovili, da bosta finančna regulativa in nadzor dorasla svoji nalogi v Evropi, pa tudi na svetovni ravni. To je ključni izziv. In sam sem pravzaprav pred nekaj tedni v svetu zastopal komisijo, kjer sem svetu zelo jasno povedal, takrat sem nadomeščal Margo Volstrom, bil sem kot komisar za širitev, no, ampak takrat sem dejal, da bomo zelo pozdravili bolj zavezujoče pristojnosti na področju finančne zakonodaje in upam, da bomo skupaj lahko delali kot partnerji za to, da bo končni produkt tak, da bo resnično zagotavljal učinkovit finančni nadzor in učinkovite finančne predpise. Če uspete postaviti nakladno vprašanje v 20 sekundah, prosim. So, yeah. Da, hvala za ta odgovor. Moram reči, da sam menim, da je socialna zakonodaja iz 70-ih let kriva za to, kar se je zgodilo zdaj. To je treba priznati. Bom pogledal ponovno zgodovinske knjige in pogledal, kaj se je dogajalo v 70-ih letih. No, ampak nekoliko bolj resno, razumem vašo poanto. Res je, da imajo izidi v današnji družbi dolgo preteklost in korenine v preteklosti. Ampak Najnujnejši izziv na področju finančnega sektora je, po mojem mnenju, sprejetje tega pomembnega zakonodajnega svežna, kar storita svet in parlament. Hvala. Sedaj prehajamo na skupino vprašanj EPP. Najprej gospod Langen. Ja, dank, uh... Najlepša hvala. Gospod komisar Ren, vi ste zagotovo prevzeli enega najtežavnejših äh, resorjev um, stabilnosti rastini več. Um, obresti se zelo razlikuje, nekatere drž, äh, članice so pred bankrotom in kot smo že slišali, uh, boste morali najti nove finančne inštrumente. Ampak to po mojem ni dovolj. Država države morajo uh, se spopasti z dolgovi, morajo uh, izvesti reforme. Uh, in na vsak način je treba upoštevati tudi solidarnost. Zdaj pa vas sprašujem, kako si predstavljate, kaj boste konkretno naredili, katere inštrumente boste izkoristili, kako boste dosegli, da bodo izvedli reforme in da se bodo dolgovi zmanjšali. Kaj ti trenutno je to zagotovo velika eh, grožnja za stabilnost evra. Thank you very much, sir. Hvala lepa za to vprašanje, gospod Langen. Res je, pred nami so zelo resni izzivi, če želimo zagotoviti prihodnost evra in če želimo okrepiti prihodnost evropskega gospodarstva. Pakt za stabilnost in rast nam v tem kontekstu zagotavlja okvir, da se vrnemo v zdržne javne finance. Izhodne strategije so v tem kontekstu zelo pomembne. Namreč treba je poskrbeti, da bodo dobre, da bodo dobro usklajene, ne pa da bodo vse enake, brez da bi upoštevali položaj v posamezni državi in ne da bi predvideli ustrezno zaporedje ukrepov v tej strategiji. Evropski svet je že povdaril, komisija se s tem strinja in tudi sam osebno se strinjam namreč, da bi se fiskalna konsolidacija morala začeti najkasneje leta 2011. V nekaterih državah pa še prej zaradi zelo visokega primankljaja in zaradi omejenega fiskalnega manevrskega prostora. Kot sem povedal na začetku, se to lahko zgodi šele, ko bo okrevanje gospodarstva že trdno. Moramo se izogniti temu, kar se je dogajalo na japonskem v 90-ih letih. Dobro se moramo pripraviti in ko bo naše gospodarstvo ponovno na trdnih nogah, moramo ukrepati odločno za to, da bi dosegli naše cilje se želite navezati na to vprašanje? Vaše delo kot uh, komisar za razširitev. Eh, mi nismo bili vedno enakega mnenja. Uh, ali boste zdaj spremenili strategijo, ki ste imeli do zdaj? Zdaj boste morali pokazati dovolj hrabrosti. Ali boste uh, zdaj imeli bolj jasne odločitve v korist uh, Evropske unije? I have a great appreciation of uh, my friend. Moram reči, da zelo cenim mojega kolega Joaquina Almunjo in naj povem, da v mnogih pogledih nameravam proučiti njegovo delo in slediti njegovim korakom, seveda, če bo to možno. Obenem pa. Na področju gospodarske politike velja, da je partnerstvo z državami članicami ključno. Obenem pa seveda bosta pogodba Impact ponudila pravno podlago, s katero bomo lahko zagotovili, da bodo države članice sledile pravilom v imenu Evropske solidarnosti. Na kratko lahko rečem, da bom zelo zgodaj že doživel test, če bomo sledili tej časovnici, namreč kar zadeva Grčijo, bomo doživeli kritičen čas konec tega meseca ali v začetku prihodnega meseca. Gre za prevelik primankljaj in našo odločitev glede konkretnih ukrepov. Tako da bo to zame dober preizkus. Um. Hvala. Prehajamo na naslednje vprašanje strani EPP, gospod Hökmark. Um, um, Hvala lepa. In zelo toplo pozdravljam vaše prednostne naloge. Vzdržne javne finance ste omenili kot eno od prioritet. To je seveda očitno. Ne nazadnje gre za enega od mehanizmov, ki jih imamo v rokah Evropske unije. Pakt stabilnosti smo pred nekaj leti spremenili, omogočili smo večjo prožnost in lahko bi rekli, da so mnoge države članice to izkoristile. Tako da, ko je začelo iti navzdol v času krize, so mnoge države izkoristile to, kar je bilo možno. Potem pa seveda ni bilo več možnosti da bi obvladovale položaj, ko je začelo iti vse navzdol, se je primanklaj samo še povečeval. Kako nameravate okrepiti pakt stabilnosti, morda s preseškom v določenem času, kar se mnogim zdi radikalna ideja, vendar pa bi to omogočilo nek korak naprej? Kaj pravite, bi bili pripravljeni predlagati kaj podobnega? Eh, in my view, Spoštovani gospod Hökmark, po mojem mnenju reforma pakta za stabilnost in rast je dobro delovala. V kontekstu finančne krize in recesije lahko rečemo, da so države članice imele možnost, da izkoristijo to dodatno prožnost, ki jim jo je ta reforma ponudila v izjemnih okoliščinah. Po mojem mnenju lahko rečemo, da se leta 2009 in da se bomo tudi letos leta 2010 soočili z izjemnimi okoliščinami v času finančne gospodarske krize. To se pravzaprav navezuje tudi na vprašanje gospoda Langena. Nisem imel dovolj, dovolj časa, da bi to razložil. Res je, biti moramo bolj strogi, ko gre za izvajanje pakta za stabilnost in rast v tem kontekstu moramo tudi omogočiti ustrezen nadzor. Poleg tega pa moramo vključiti tudi makroekonomska neravnovesja. Prav tako moramo uvesti metode globljega nadzora na podlagi nove pogodbe ki v svojem členu 121 in 136 zagotavlja prav take možnosti. Sam nameravam predstaviti sporočilo glede okrepljene koordinacije politik in nadzoru. To bom naredil predvsej na začetku svojega mandata takoj praktično, ko bom nastopil svoj mandat, če bom seveda potrjen. In to bo možnost za vse nas, da se pogovorimo, kako lahko okrepimo pakt za stabilnost in rast. In to čim prej. Nakladno vprašanje? Specific. Smo lahko bolj specifični. Ste pripravljeni pogovarjati se ali predlagati više zahteve glede preseška, ko bo seveda za to nastopil čas? Kaj ti? Če uporabijo države pravila za primankljaj, ko so časi dobri, potem seveda ne bo prostora za spoštovanje pravil v slabih časih. To bi namreč lahko bila ena od glavnih izkušenj, ki bi jih pridobili iz te krize. Mislim, da bo to vprašanje treba vključiti v samo bistvo razprave glede krepitve gospodarske politike Evropske unije. Prav imate, da tiste države, ki so vstopile v finančno krizo z relativno zdravimi financami, te države so imele dovolj fiskalnega prostora, da so lahko sprejele proticiklične stimulativne ukrepe v času recesije. Zato Obstajajo argumenti za tako reformo uporabe pakta za rast in stabilnost. Sam bi instinktivno bil naklonjen, če bi šli v to smer, vendar pa se želim o tem pogovoriti. Dovolite mi, da se na to vprašanje še vrnem, ko in če bomo dali tak predlog. Hvala lepa, gospod Tisen. Komisaris, als we de sociale markteconomie willen realiseren. Hvala lepa. Gospod komisar, če želimo uresničiti socialno tržno gospodarstvo, potem potrebujemo višjo rast, zeleno rast in poskrbeti moramo, da bomo imeli tudi več delovnih mest. Prisluhnila sem temu, kar so povedali tudi drugi. Prisluhnila sem temu, kaj meni o strategiji za leto 2020, ampak ga bojimo se, da bo veliko zunanjih pritiskov na države članice in da se države članice ne bodo pripravljene zavezati, da bi se iz tega resnično kaj stimilo. Govorili ste o različnih mehanizmih pakta stabilnosti, da to lahko pripelje do nove strategije. To drži, vendar pa se moramo poslužiti pritiska, ki ga lahko izvajamo. Pokazati s prstom na krivce se očitno ni obneslo, ampak sedaj bo potrebno razmišljati o sankcijah in morda bi morali ponuditi korenček, namesto žugati spalico. That, uh, to... Strinjam se, da moramo proučiti izkušnje Lizbonske strategije. Proučiti moramo, katere so bile pomankljivosti in katere so bile močne plati. Namreč mislim, da je bilo nekaj tudi močnih točk. Recimo imamo bolj skupno gledanje na to, kako vidimo trg dela, recimo v zvezi s prožno varnostjo, tako imenovan flexicurity. In moram reči, da v mnogih državah, na nizozemskem, švedskem, danskem, se je to zelo obneslo. Obenem pa je bilo kar nekaj pomembnih slabosti v lizbonski strategiji, vsaj dve. Prva je bila ta, da ni bilo učinkovite metode spremljanja in nadzora, in drugič, lizbonska strategija ni dajala dovolj podarka ukrepom na ravni EU. Obe te pomankljivosti bi morali in se jo tudi da odpraviti. Glede prvega vprašanja, moram reči, da ne vidim, zakaj bi države članice oziroma komisija in parlament morali iti v neke konfrontacije. To so partnerji in če želimo, da bo strategija do leta 2020 uspela, potem bomo seveda morali poskrbeti za to, da bodo države članice, sindikati, združenja posameznih panok, vsi ti morajo biti vključeni za to, da bomo vsi čutili to strategijo za svojo in le tako bomo lahko dobili konkretne rezultate za gospodarsko rast in zdržno rast števila delovnih mest ravno zahvaljujoč partnerstvu imamo sedaj večjo možnost, da izvajamo spremljanje in zagotovimo, da bomo skupno zastavljene cilje tudi resno skušali doseči tudi na nacionalni ravni. Naknadno vprašanje? Uh, meneer de commissaris, ik had toch graag geweten of u bereid bent omenil onrzo. Kratko vprašanje še, gospod komisar, hotela bi vedeti, ali ste pripravljeni pri svojem preverjanju pregleda tudi, da bi države, ki se dejansko prizadevajo za izboljšanje, tudi nagradili, da pa tiste, ki pa nič ne delajo, na nek način kaznujemo. I think uh, in the context Mislim, da v kontekstu načrtovanja in odločanja o novi strategiji za leto 2020 moramo pogledati tako spodbude in inštrumente, ki bodo omogočili, da ta strategija uspe. Možno je in tudi sam sem pripravljen razmišljati o tem, Kakšne spodbude lahko vzpostavimo za države članice, da bodo uspešne pri izvajanju te strategije? V svojem uvodnem nagovoru sem že povedal, da bom sprožil evalvacijo instrumentov skupnosti, da bi ugotovili, kakšne predloge lahko damo, da bomo dobili višjo raven investicij s pomočjo javnih sredstev, ki jih vlagamo v Evropski uniji. Question. Hvala. Prehajamo na skupino vprašanj skupine SD. Najprej Pervonš Perez. Euh, Hvala lepa, gospa predsedojoča. Eh, gospod komisar, vaš resor je zagotovo pomemben resor v tej novi komisiji, zato potrebujete hrabrost, fantazijo, eh, pakt za stabilnost je sicer relativno dober, vendar ni uspel preprečiti krize. In nekaj, kar je pravzaprav vedno znova aktualno, je, da obstajajo zelo velike razlike pri evropskih gospodarstvih. To se pravi, Evropska unija tega ne more prenesti. Uh, E, kaj boste torej naredili, da bi ta položaj e, poboljšali? Mi potrebujemo seveda finančna sredstva, inovativna finančna sredstva. Lahko si postavimo vprašanje, e, ali bomo solidarno e, reševali vse dolgove skupno, e, ali bomo e, ustvarili nove inštrumente, finančne inštrumente in inštrumente nadzora. And, uh, in fact, uh... Hvala za vaše vprašanje. In če mi dovolite, bi se rad navezal na svoje prejšnje odgovore, da prihranimo nekaj časa, namreč na to, kar sem povedal v zvezi z koordinacijo gospodarskih politik. Strinjam se z vami, da v ko kontekstu finančne krize moramo potegniti to lekcijo, da se je potrebno bolje usklajevati. In to bo tudi ena od ključnih nalog prihodnje zasedbe komisije, skupaj s parlamentom seveda. Ko govorimo o novih inštrumentih za financiranje, evroobveznicah ali obveznicah evroprojekt, po mojem mnenju, vsaj kar zadeva financiranje recimo infrastrukture za komunikacije, kar zadeva prometno infrastrukturo in tako dalje, različne evropske mreže, menim, da si ti projekti zaslužijo svež, nov pogled. In moram reči, da sem zelo odprte glave, kar zadeva financiranje takih projektov, skupaj recimo z Evropsko investicijsko banko. Tako metodo smo v določenem smislu že imeli. Tako ima Evropska investicijska banka nekatere produkte, ki so na voljo za naložbe v Evropski uniji. Menim, da je treba na to vprašanje pogledati v novi luči in sam sem tu zelo odprt za to, da poskrbimo, da bomo izkoristili vse možnosti, da bomo izkoristili javna in zasebna sredstva za doseganje ciljev strategije za leta 2020. Merci beaucoup. Dans cet esprit, euh, que pensez-vous de l'initiative qui permet euh, de remettre la question économique Najlepša hvala. Kaj mislite o naslednji pobudi? Vprašanje gospodarstva bi morali postaviti v ospredje v Evropski uniji, 11. februarja bo neformalni sestanek na vrhu in eh, ta tema bo glavna tema tega sestanka. Eh, kako boste gospodarsko politiko Evropske unije usmerjali? Eh, kako boste akcije, ki ste si zamislili, za katere se zauzemate, kako boste to izvedli, če ne boste imeli skupnega nadzora nad finančnimi trgi? Klop. Hvala lepa. Prepričan sem, da bomo tesno sodelovali tudi s kolegom, kandidatom za komisarja, gospodom Barnjejem, glede mikro in makro finančnih predpisov in nadzora. O tem sva se že pogovarjala in seveda se bova pogovarjala še tudi v prihodnje, pod pogojem seveda, da bova oba potrjena kot komisarja. Omenili ste Evropski svet. Prepričan sem, da bo Evropski svet želel pomembno soustvarjati strategijo 2020 in predsednik Barozo je osebno prevzel nalogo za delo na strategiji 2020. 2020. Sam ga bom podpiral glede gospodarskih vprašanj, glede horizontalnih vprašanj in nameravam se kar najbolj potruditi, da bi zagotovili, da bo tudi Evropski svet zavezan v sklajevanju gospodarske politike, o čemer smo govorili že prej. Seveda ne bom sedel na Evropskem svetu, tam bo sedel predsednik Varozo, ampak strinjava se. Hvala lepa. Naslednji je Monsieur le commissaire euh, désigné, euh, vous. Gospod kandidat za komisarja, ravno kar ste rekli, da boste v okviru te izhodne strategije hoteli se zopet povrniti na neko eh, upoštevanje eh, pravil. Eh, ali mislite, da mogoče pri ta izhodna strategija malo preveč stroga, kar pa zadeva podporne inštrumente. E, potrebno je učinek vsakega ukrepa tudi oceniti, tako da ne bo nejasnosti. Imamo ukrepe, ki so bili sprejeti, nekateri niso ravno najboljši in Ali boste pripravili tudi kakšne študije, kar zadeva določene ukrepe na področju fiskalne politike v posameznih državah? Right that, uh... Prvo, popolnoma se strinjam z vami, da Evropa trpi zaradi potencijalnega zmanjševanja proizvodnje in tudi premalo uporabljamo ali izrabljamo svoje potencijale rasti. Nekaj časa bo še preteklo, predno se lahko vrnemo na možno pot gospodarskega razvoja glede na potencijale za rast. Da bi pa to dosegli, moramo kombinirati dve zadevi in to se povezuje z prvim delom vašega vprašanja. Moramo kombinirati zasebno in javno investiranje v eh, izobraževanje, inovacijo, okoljevarstvo in učinkovite tehnologije. Istočasno pa moramo po drugi strani razmišljati o estopnih strategijah, tako da bomo na koncu vendarle dosegli vzdržne javne finance. Torej, kar se investicij tiče, moramo se potruditi na vzgor. Drugi trend pa mora iti na vzdol oziroma ostati vsaj stabilen. Če ne bomo korigirali trendov v naših javnih financah, se bomo soočili s situacijo, kjer bomo na koncu le še financirali lasten dolg. In uporabe javnih eh, financ za financiranje dolgov bo pripeljalo do tega, da ne bomo imeli sredstev za financiranje in investicije. Zato pa potrebujemo inovativne finančne instrumente za privatno javna partnerstva. Ja, vendar v eh, kontekstu politike izhodnih strategij kako se to povezuje z eh, dolgoročnim eh, vzdržnosti sistema in socialnih amortizerjih, kot so naprimer eh, pokojninski sistemi, ki pravzaprav delujejo v eh, anticikličnem smislu. Eh, razumem. V, eh, evropski družbi javne in socialne službe, vključno z zdravstvenimi službami, igrajo bistveno vlogo in to je seveda temelj eh, družbe blaginje v Evropi. Po drugi strani pa potrebujemo, da bi to dosegli tudi vzdržne javne finance in od držav članic bo odvisno in od njihovih nacionalnih pristojnosti je odvisno, kako se bo to doseglo. Torej, države članice so tiste, ki morajo same postaviti svoje prioritete pri financiranju. Po mojem mnenju je bistveno, da države članice v svojih proračunih izboljšajo kakovost javnih financ. In si zastavijo take cilje, da se bo eh, povečala gospodarska rast in da bo dr gospodarstvo postalo bolj zeleno. Hvala, sedaj pa v imenu eh, skupine Alde, gospod Klinc. E Evropska unija in združene države. E, morajo sodelovati, to vedno znova govorijo, tako da bi skupno pre, e, išli iz krize in da se bi se vzemali to, da se ta kriza ne bi ponavljala. Zdaj pa v realnost pa zgleda popolnoma drugače. Namreč e, razdvajamo se če mislim na potrebno dokapitalizacijo bank, potem eh, če mislim na vprašanje, kaj, kje, kako je treba regulirati, se mi zdi, da je Evropa zelo oddaljena od Amerike, bolj kot pred tremi leti. Zdaj pa moje vprašanje, čist konkretno, kaj boste v naslednjih dvanajstih mesecih naredili, čist konkretno, da boste zagotovili, da ne bo prišlo do eh, tega, da bi se delalo z arbitražo, zato ker bodo še vedno obstajale te razlike. You, uh, Hvala lepa, gospod Klinc. Deloma se z vami strinjam, deloma pa, bi, pa nasprotujem. Strinjam se, da moramo izboljšati sodelovanje z Združenimi državami Amerike, na področju gospodarskih politik. Po drugi strani, istočasno, pa bomo v naslednjih eh, uh, enih ali dveh letih, smo se v, v okviru um, skupine G20 na globalni Irani do, o, o, dogovorili o velikih davčnih eh, spodbudah, tako proračunskih kot denarnih. Uh, Gre za leto 2008, ko smo se eh, borili in dosegli to, da recesija se ni razvila v globoko depresijo. Po mojem bomo skupaj z administracijo Obame uskladili tudi eh, zakonodajo na področju finančnega nadzora. Obstaja seveda glede na to še vedno področje, ki ga lahko izboljšamo in dejansko obstajajo eh, globalna makroekonomska neravnovesja. Kot vemo, je Kitajska eh, sedaj eh, presežna gospodarstvo, ki ne bo dovolila, da se njena valuta razveljavi, po drugi strani pa imajo v ZDA že zelo dolgo časa izredno visok promankljaj na tekočem računu. Torej, zato moramo resno razpravljati z našimi glavnimi partnerji, še zlasti ZDA in Kitajsko, kako doseči boljše makroekonomsko svetovno ravnovesje. V tem smislu je Kitajska vsaj tako pomembna kot ZDA, če govorimo o makroekonomskih neravnovesjih. Ren, uh, äh, noha ne frage. Gospod Ren, še eno vprašanje v zvezi z eurocono in njeno širitvijo. Obstajajo gospodarstveniki, ki pravijo, da bi bilo smotrno, če bi nove države članice, eh, predvsem tiste, kateri valuta je vezana na evro, čim prej vključimo v eurocono, da jim damo gotovost in eh, tu bi odpravili tudi bojazn, da bi lahko prišlo do razvrednotenja te valute. Kaj pravite, da bi čim prej vključili te relativno majhne države v eurocono? Po mojem mnenju se moramo držati pravil in spoštovati zakone. Evropska unija je skupnost, ki temelji na pravu in pravo je temelj funkcioniranja Evropske unije razprava, če ponostavim, med eh, gospodarstveniki ali zaposlovalci in ekonomisti pri interpretaciji Evropske unije je pač taka, da je meni popolnoma jasno, da je glavni cilj vzdržne javne finance dolgoročno in makroekonomska stabilnost. Imamo pet konvergenčnih kriterijev, ki jasno kažejo, ali neka država izpolnjuje osnovne pogoje za vzdržaj javne finance. Um, možne kandidatke bom ocenjeval na osnovi teh pravil in naših zakonov, tako da bomo zagotovili spoštovanje Evropske gospodarske in denarne skupnosti. So, uh, Torej, prosim, eh, ne dotikajte se novih tem in ne sledite primeru gospoda Klinca. Eh, sedaj pa v imenu zelenih gospod Lamberts. Ja, gospod. Ren že dolgo uporabljam te naprave in moram reči, da me je Finska pripravila na veliko več inovacij, kot ste jih vi sedaj eh, tukaj predstavili. Seveda gre za Nokio. Nekoliko bolj resno vedno ponavljate eno in isto. Če naj bi spet povečali GDP, eh, BDP in seveda zeleno komponento, če je to cilj za vsako ceno, to prinese dva rezultata. Vedno večjo neenakost eh, in eh, vedno večjo uporabo neobnovljivih verov energije, da ne omenjam klimatskih sprememb. Kaj bi vi spremenili eh, v eh, gospodarskem modelu razvoja? Če vas poslušam, se zdi, da vi ga želite le deloma spremeniti in, nič naredi, in naredi, ne narediti nič bistvenega. Torej, kakšne spremembe predlagate? Ja. Pogovarjate se z nekom, eh, ki ima na polici eh, prvo poročilo o gospodarskem razvoju in stalno ga prebiram. To, kar govorite, je zelo pomembno. Zares sem predan tem zeleni komponenti, kot ste vi to imenovali. Um, jaz bi rekel, da je to ta vedno bolj zelena dimenzija našega gospodarstva. Torej, potrebno je uporabiti gospodarske inštrumente, kot so obdavčitev, in to počnemo v okviru energetskega paketa, eh, podnebnih sprememb. Eh, imamo v Evropski uniji zelo ambiciozne cilje in z eh, ponosom sem sodeloval pri naših smernicah za 20 odstotno zmanjševanje um, izpustov CO2 in 20-stotno povečanje uporabe obnovljivih verov energije. Torej, na eni strani imamo uh, spodbude kot instrument, na drugi pa inovacije in tehnologijo. Če to skupaj uporabimo, uh, moramo kot uh, tisti, ki oblikujemo uh, politiko, zagotoviti neko pozitivno dinamiko, uh, tako da se bo naše zakonodajno delo primerno povezalo z tehnološkimi elementi in bomo tako dobili bolj eh, trajnostni družbeni model. Res je tukaj treba še marsikaj postoriti, ampak prosim, ne postavljate pod vprašanje mojo predanost tem ciljem. Če lahko to malo bolj precizno povem, v celotni razpravi, eh, kar zadeva BDP kot eh, kazalnik ali pa kakšen drugi kazalnik, da bi vedeli, kako se lahko miri razvoj. Torej, kaj mi mislite v zvezi z to razpravo? Uh, Ja, če odgovorim. Nisem ravno na sredi te razprave, ampak sem nekako na obeh pregovih. Potrebujemo bruto družbeni proizvod kot mero gospodarske dejavnosti. To je standardna in splošna mera za ugotavljanje gospodarske dejavnosti in zaenkrat se je ustrezno obnesla. Seveda jo je treba stalno razvijati, kar počne eh, tudi Eurostat v kontekstu evropskih statističnih sistemov. Istočasno pa želim nadaljevati delo, ki se je začelo v okviru um, bruto nacionalnega proizvoda in postaviti bi želel skupaj z kolegi okvir za statistične indikatorje, druge, druge statistične eh, indikatorje človekovega razvoja. To je pomembno, ampak moram reči, da nobena od teh eh, mer se ne more uporabiti za to, da bi izmerili, kako srečen je človek sedaj v imenu ECR gospa Ford. Najlepše hvala in dobrodošli na naš odbor. Govorili ste o ogromnem javnem dolgu in o potrebi in o investiciji v inovacije in razvoj. S tem se popolnoma strinjam. Kakšni naj bodo ti novi instrumenti? Eh, vse skupaj me spominja na to, kar je rekla gospa uh, Thatcher. Ne morete porabljati denarja, ki ga nimate. Upam, da ne bomo prišli do tega. Ko je gospod Monti prišel na ta odbor in govoril o raziskavah in razvoju, rekel je, da je največji razlog oziroma vir za financiranje tega eh, zadržan prihodek. Le 50 odstotkov. Um, investiramo tega v Evropski uniji za razliko od eh, ZDA, kjer imajo 75 odstotkov. Gospod Monti je rekel, da ne smemo uh, dodatno obdavčevati, zato da ne bi zmanjševali raziskav in razvoja oziroma investicij na to področje. Kaj vi menite o tem? Eh. Naj sprva rečem, da. Me zelo zanima, kakšno eh, poročilo bo pripravil Mario Monti o zaključku oblikovanja skupnega trga. Pričakujemo to poročilo nekje aprila. O tem sem z njim že razpravljal in res me zanima, kakšen bo končni izdelek. Ko ste že omenili gospoda Montija, oba imata prav, zasebni sektor v vseh razvitih gospodarstvih je v veliki meri tisti, ki investira v raziskave, razvoj in inovacije. V našem sistemu moramo zagotoviti, da se javne finance ne bodo toliko poslabšale, da bodo na koncu se zmanjšale tudi investicije privatnega sektorja, kar bo bistveno zmanjšalo naše zmogljivosti investiranja v raziskave in razvoj. Oprostite, če sem malo trmoglav, ampak res verjamem, da vzdržne javne financije, finance in investicije v vzdržnostno zaposlovanje morajo iti z roko v roki v seveda okviru naših naporov za raziskave in razvoj. Če se navežem, ali bi mi prosim povedali, kaj vi menite o tem, da če želimo, da podjetja še naprej investirajo v raziskave in razvoj, potem moramo poskrbeti za konkurenčne davke. Moj odgovor je enostaven. Ja, sam sem uh, dvakrat uh, reformiral eh, sistem davka na dobiček v državi, ki jo najbolje poznam kot pomočnik ministra. In dejansko mislim, da moramo imeti konkurenčne davčne sisteme, ki pa bodo tudi pošteni in bodo podprli trajnostni razvoj naših družb. Najlepše hvala in sedaj v imenu Guje gospod Šumtis. Kar što, kjer je projedre? Kjer je Petrope, kjer je Ren? Homologo tiha? Še hvala. Daj, ne, nimam da. Gospa predsedujoča, gospod eh, komisar, jaz sem pravzaprav pripravil eno drugo vprašanje, ampak. Uh, glede na to, da je naloga komisije in Evropske investicijske banke šla v Grčijo, se moram na to navezati, kaj ti to službeno potovanje, ta inšpekcija je poskrbela za razburjenje v Grčiji. Rečeno je bilo, da Thank you gre za 700 evrov in da je to problem in da je bilo za to predlagano, da naj bi se izvleklo manj denarja. Jaz bi se hotel na to navezati in postaviti naslednjo vprašanje. Kaj boste v tej zvezi naredili in kaj boste naredili v zvezi z uh, davčnimi uh, begom pred plačevanjem davkov? Seveda je, so davčne utaje bistveni problem, ki ga moramo rešiti tudi na ravni zakonodaje, tako da vse te eh, zakonske luknje ne bodo ogrozile javnih in zdravstvenih služb. Ampak kot sem rekel, to je predvsem pristojnost držav članic samih boj proti davčnim utajam oziroma proti izogibanju plačevanja davkov. V tem primeru gre za eh, Eh, grško vlado in grške oblasti, ki se morajo proti temu boriti. In ravno tako morajo zagotoviti, da bo do mm, proračunski eh, sistemi in eh, statistika v bodoče zagotovljeni. Me pjajski, me pjendoli. Moje dodatno vprašanje. Na osnovi katerega mandata so tukaj postopali? Jaz mislim, ali je šlo tu za naročijo gospoda Almunije, ali ste bili vi pristojni, zakaj niste počakali, dokler vlada ne bi predložila svojega programa za stabilizacijo? Torej, zakaj ste se neposredno obrnili na ministre? Od grške vlade pričakujemo, da predstavi svoj stabilizacijski načrt in eh, paket gospodarskih politik, ki naj bi vključeval konkretne in oprijemljive ukrepe, zato da bi omogočili, da se zmanjša pretirani proračun, kadrovski primankljaj in da se ga pripelje v okvir, ki ga postavlja paket za rast in stabilnost. To je naloga grških oblasti in ko bodo enkrat pripravili stabilizacijski načrt in nam ga predstavili v naslednjih tednih, bomo se od tega v komisiji opredelili. V tej komisiji ali v naslednji? Hvala lepa in sedaj skupina EFT, v katerem imenu bo zastavila vprašanje gospa Adriansen. Hvala lepa, gospod Rejn, tukaj sem. Kot kaže, članic, članstvo v euroobmočju je postalo neuzdržno za mnoge države. Eh, ko so upeljali eh, valuto evro, so se cene povsod zvišale. V Estoniji 75 odstotkov prebivalstva se boji, da se bodo cene povišale, če bodo uvedli evro, kot se to načrtuje za naslednje leta. Ali se strinjate, da zaradi uvedbe evra cene rastejo in če, kaj boste naredili, da se to prepreči in ali še vedno svetujete, da se države članice vključijo eh, v EMU. Kako naj bi se pa eh, devalvirale eh, valute, kar je nemogoče, če ste članica evromočja? Poskušal bomo odgovoriti na vaše prvo vprašanje in sicer dvige cen zaradi uh, uvedbe evra. Članstvo v evrskem območju naj ne bi pripeljalo do zvišanja cen. To je odvisno od eh, gospodarske politike države članice in njene sposobnosti vzdrževanja nizke inflacijske stopnje. To je pa tudi eden od kriterijev za vstop v evropsko območje. Ni nobenih večjih dokazov o zvišanju cen, čeprav je do manjših zvišanj seveda prišlo, vendar, če ima država ustrezno gospodarsko politiko in obvladuje inflacijo, potem ne bi smelo zaradi vstopa v evro območje prihajati do zvišanj cen. Uh, vprašali ste, ali sem za ali proti širitvi evrskega območja. Sem za na osnovi pogodbe o Evropski uniji, ko država izpolni um, pogoje za vstop v evropsko območje, potem se jim mora dati možnost, da van vstopi. Tu naslednja na vrsti je Estonija, ki je zelo blizu izpolnjevanja vseh kriterijev. Seveda moramo zagotoviti izpolnjevanje vseh eh, zahtev in uh, pogodb, več bomo pa zvedeli po uh, konvergenčnem poročilu o Estoniji naslednjo spomlad. Slovaška je sedaj že eno leto v evropskem območju, cene pa so se eh, zvišale za 25 odstotkov. Eh, BDP je padel za več kot en odstotek bolj kot, v, kot na češkem. Eh, Eh, kako vi to pojasnjujete in res pravite, da to nima nobene zveze z vstopom v evropsko območje? Ja. Obstaja kar nekaj faktorjev za temi številkami. Vendar ocene za uh, Slovaško, sam imam veliko prijateljev na Slovaškem eh, in večina, velika večina teh prijateljev so za to in podpirajo uh, članstvo Slovaške v evropskem območju. za uh, Slovaško je to bilo precejšnje varovalo eh, v uh, primeru finančne krize. Naprimer, v 1930. letih smo imeli hude probleme na finskem in tudi druge krize so sledile in te so bile dosti hujše, kot je sedaj situacija na finskem, ko smo člani evropskega območja. Um, Hvala lepa. Gremo nazaj na EPP, gospod Karas. Gospod Ren, oh, eh, vidimo, da imate veliko željo, ampak glede na pomankanje pristojnosti, verjetno ne boste imeli možnosti, da vse to realizirate, kar ste si zadali. In to je na vašem področju enako kot na drugih področjih. Potrebno je imeti vodilno vlogo, to se pravi, cilje, ki ste se jih zastavili, lahko najbolje realizirate, Če boste v komisiji pripravili katalog kriterijev, eh, pakt za stabilnost in rast EU eh, e 2020 in morate natančno vedeti, kaj je pomembno in morate preveriti številke, ki ste jih dobili in ali ste pripravljeni in jaz mislim in vas sprašujem, eh, ali eh, bo prišlo do realizacije izhodne strategije, ki je edina možnost za reševanje eh, primankljaja. In zdaj je vprašanje, kje boste kaznovali, koga boste kaznovali in kje boste delili bonuse. Po mojem mnenju, je model oblikovanja gospodarske politike v Evropi tak kot simfonični orkester. Vsi deli simfoničnega orkestra morajo igrati ubrano, da dosežemo cilj. To velja za Evropsko centralno banko, treba je spoštovati njeno neodvisnost. To velja za Evropski svet, tudi za svet v drugih sestavah, za parlament in za komisijo. Dobro moramo delati skupaj po mojem mnenju je najboljši način, da dosežemo cilje strategije za leto 2020 v smislu gospodarske rasti, zdržnega zaposlovanja. Najboljši način je po mojem ta, da skupaj zastavimo neke smiselne cilje, ki bodo ambiciozni, vendar pa realistični. Zastaviti jih moramo skupaj za Evropsko unijo in potem bomo lahko videli, kako lahko vsaka država posebej doseže in zastavi svoje lastne ciljne vrednosti. Potem pa moramo preveriti, da če seštejemo teh 27 ciljev, dobimo evropski cilj. Na to pa to skušamo doseči tako s pomočjo nadzora, kot tudi z iskanjem novih inštrumentov za financiranje teh pomembnih ciljev. Tako bi, po mojem mnenju, morali delati v prihodnje. Namreč naše prihodnje delo bi moralo biti kombinacija dela na ravni nacionalnih držav, na ravni EU in kombinacija obojega, zato da bomo lahko uresničili naložbe v okviru izhodnih strategij. Dodatno vprašanje k temu. Ali bi bilo smotrno, Če bi imeli skupno bilanco, mi zdaj v številnih vprašanjih niti ne vemo, ali držijo številke, ki jih dobivamo. Dobivamo različne ocene, zato vas sprašujem, ali bi bila možnost, da bi imeli skupno bilanco, eh, s katero bi dokazali, da dejansko sodelujemo in imamo usklajeno gospodarsko politiko. Uh, Hvala, gospod Karas, za to vprašanje, ki je že zelo dolgo na dnevnem redu Evropske unije. Spomnim se razprave odbora za proračun v tej hiši sredi 90-ih let. To je vprašanje, o katerem smo zelo temeljito razpravljali in o katerem je treba temeljito razpravljati v okviru srednjeročnega pregleda proračuna za obdobje po letu 2014. Gre za srednjeročni pregled, pa tudi za podlago za naslednje finančne perspektive. Po mojem mnenju bi inovacije, izobraževanje, digitalne storitve, vse to, kar je zapisano v strategiji 2020, to mora biti poudarjeno v pregledu proračuna. Proračun EU bi po mojem mnenju moral bolje služiti interesom naložb za prihodni trajnostni razvoj evropskega gospodarstva. Question. Hvala. Naslednje vprašanje, gospod Karins. Godājamais eh, kandidāta kungs, ir pagājuši astoņi gadi. Spoštovani kandidāts za komisārija, osam let je minilo od uvedbe eura in pet let od zadnje širitve. Vendar pa 11 izmed 27 držav članic še vedno ni v evrskem območju. Med temi 11 jih 8 prihaja iz vrst novih držav članic. Moje vprašanje je naslednje. Kako gledate na nadaljni postopek za širitev evrskega območja in kakšna predvidevate, da bo časovnica? Kiitoksia kysymyksestänne. Haluan käyttää myös... Hvala lepa za ti dve vprašanji. Rad bi skoristil to priložnost in spregovoril v materinem jeziku, da ga ne bom pozabil v tej razpravi. Vprašanje je zelo pomembno in vi ste ugotovili, da 11 od 27 držav članic še niso članice evrskega območja. E, evrsko območje ima seveda svoje kreposti in razvijal se je v zadnjih desetih letih in v trenutni finančni krizi in v gospodarski recesiji je eh, evro pomenil eh, možnost reševanja problemov. Zaradi tega zelo dobro razumem, da večina teh enajstih držav, ki še niso članice evrskega območja, bi hotele to postati. To je popolnoma jasno. Mi eh, imamo pogodbe, ki so osnova za naše delo in mislim, da bi morali poskrbeti za to, da bi gospodarstvo se dobro razvijalo in da bi bilo stabilno in Eh, imamo pet konvergenčnih kriterijev, ki smo jih opredelili in v luči teh kriterijev ocenjujemo tudi kakovost eh, držav članic, ki še niso eh, članice evrskega območja in preverjamo, ali lahko se v to vključijo. Naslednji kandidat je Estonija. Eh, javne finance eh, v Estoniji so v dobrem stanju. Ehm, tu znašajo dolgovi samo 4 odstotke. Pri Estoniji bomo prav tako upoštevali vse kriterije, preden bo Estonija lahko postala članica evropskega območja. Hvala lepa, tudi sam se bom šel lingvistični ping-pong in zastavil drugo vprašanje v angliščini. Uloga mastrihtskih kriterijev pri nadaljni širitvi evropskega območja me zanima. Kako gledate na to? Zlasti upoštevaje dejstva, da večina sedanjih članic evropskega območja krši enega ali več kriterijev stabilnosti. Uh, no, vemo, da dejstvo, o katerem govorite, predstavlja v veliki meri posledico gospodarske krize in recesije. Bistvenega pomena je, da se vse države članice evrskega območja vrnejo k stabilnim javnim financam, o čemer smo že govorili danes popovdan. In to bo tudi ena od glavnih nalog, um, ki jo bom opravljal jaz, če bom imenovan za komisarja na področju denarne in gospodarske politike. Kar zadeva te kriterije, ti kriteriji so vedno bili pokazatelji tega, v kolikšni meri neka država lahko zagotovi vzdržnost svojih javnih financ. In tudi pokazatelj tega, ali neka država ima politično voljo in sposobnost, da zagotovi spoštovanje teh kriterijev zdržnosti javnih financ. Hvala. Gospa SES. Hvala, gospa predsednica rada bi uporabila svoj materni jezik, fiščino, tako da ga tudi vi lahko ponovno uporabite, če želite. Ja eh, splošno eh, znano je, da nekatere evropske države eh, pošiljajo Evropski uniji statistike, ki niso realne. In to seveda škodljivo vpliva na celoten položaj, če se sprejema skupne ukrepe in če se sprejema predvsem ukrepe za pomoč tem državam. Tudi tu mm, ni potrebno sploh govoriti o tem, kakšne eh, posledice ima to za Evropsko unijo. Eh, kako boste eh, skušali to preprečiti? Kako boste skušali doseči, da bo Evropska unija sprejemala odločitve na realnih osnovah? talouspolitiikan analyysille ja, ja päätöksille. Ja sen takia kysymys ei ole pelkästään... Tu gre za uh, institucionalni problem, ne za tehničen problem. In to ima tudi pomembne uh, politične posledice. Mi ne vemo, koliko in kako velik je primankljaj, naprimer v Grčiji, pri javnih financah. In zaradi tega je seveda težavno dolgoročno opredeliti cilje. Kratkoročno vemo, da je potrebno na vsak način sprejeti konkretne in učinkovite ukrepe, da le te potrebujemo, da bi eh, zmanjšali eh, primankljaj v javnih financah. Jasno je, da moramo zadeve izboljšati in glavno odgovornost pa seveda nosijo vlade. In eh, so že sprejeli ukrepe, eh, in uh, mi podpiramo Grčijo in uh, skušamo tudi doseči, da bodo imeli statistiko, ki bo bolj zaupanja vredna in da bomo imeli bolj zanesljivo osnovo za odločanje. Potrebno je omeniti tudi, da pred štirimi leti je komisija eh, prosila za podatke, ki pa jih ni dobila. Jaz eh, sem prepričan, da se bomo morali to povrniti in zahtevati podatke ponovno. In jaz bom razmislil tudi o tem, a bom dal en predlog, da naj bi eh, komisija dobila pravico nadzora, eh, tako da bomo lahko uh, uh, imeli zanesljive statistične podatke iz držav članic. Vi ste v svojem uvodu rekli, da boste svojo pozornost uh, usmerili na podatke Eurostata in pa nacionalnih statistik. Ali boste razmišljali o sankcijah proti državam, ki eh, stalno pošiljajo napačne statistike in kakšni ukrepi bodo to, kakšne sankcije bodo to? Na osnovi evropskega prava imamo možnost da postavimo uh, vprašanje, uh, da postavimo zaupnico. Ampak potrebujemo hitre ukrepe. In zaradi tega mislim, da bi bilo boljše, če bi eh, bili partnerji grške vlade in bi Grčijo podprli pri njenem delu, tako da bi eh, Grčija svoje statistike eh, spravila na pravo pot. Hvala lepa v imenu SD, gospod Cikluna. Um, my... Hvala, gospod Ren. Moji kolegi so že omenili pakt za rast in stabilnost in sicer v tem smislu, da ni bil ustrezen, da bi zagotovil sposobnost držav članic za izpolnjevanje svojih obveznosti v težkih časih in da so države članice dobile dosti manevrskega prostora. Odgovorili ste, da si boste pogledali, kako poteka koordinacija in nadzor politik, ampak rad bi se vrnil na vprašanje statistike. Namreč, menim, da gre tukaj za samo kredibilnost, če pravzaprav veliko držav članic nima kredibilnih ustanov, ponekod ni ustreznega upravljanja. Omenjena je bila ena konkretna država, prepričam pa sem, da je veliko takih, ki jih še niso zasačili. Kako torej smo lahko tako optimistični? Ali ne mislite, da bi morali vključiti določene zahteve po nadzoru? Recimo, mnoge vlade držav članic imajo zgrešene napovedi, zgrešene predvidevanja, kar vpliva na javne finance. Kaj pa menite v zvezi s tem, da bi morali zagotoviti kredibilnost tudi srednjeročnega finančnega upravljanja? Hvala lepa. Naj povem, da sem svoj kabinet prosil, naj prouči primer Grčije, kar zadeva njen statistični sistem oziroma delovanje statističnega sistema. Prosil sem tudi za več informacij v zvezi z drugimi državami članicami informacija, ki sem jo dobil, pravi, da je Grčija primer izjeme. Komisija je v svojem poročilu sprijetem v petek povedala, da je položaj resen in da je treba sprijeti korektivne ukrepe, da bi ponovno zagotovili neodvisnost in odgovornost statističnega poročanja v Grčiji. Naprimer, kar zadeva vstop Slovaške v evrsko območje, morda se spomnite ali pa tudi ne, lahko vam povem, da se je Slovaška morala soočiti z zelo resnim preizkušanjem primankljaja v javnih financah strani Eurostata. Eurostat je uporabil svoje misije in ocenjeval, kako naj bi izdatki za bolnišnice, naložbe za infrastrukturo, kako je vse to razvrščeno v javnih računih Slovaške. Ta primer me je pravzaprav spodbudil, ker sem o tem izvedel iz več virov. Zdi se mi, da je to, tista strogost, ki jo moramo spodbujati in skrbeti za to, da se statistično poročanje izvaja dobro na nacionalni ravni in da tudi Eurostat naredi svoje, ko gre za zagotavljanje učinkovitega in odgovornega delovanja sistema. Skrbi me, kako doseči ravnovesje med tem, da bo komisija zelo stroga pri vseh teh kršitvah, po drugi strani pa ne želimo, da bi komisija bila strogi oče, ki bi skrbela za vse. Gre tudi za fiskalna pravila, zakaj bi se morali vedno zanašati na neko pomoč, če imamo mnoge države, ki imajo dobra fiskalna pravila, ki jim bodo pomagala tudi spostaviti dober srednjeročni okvir. And, uh, in my, in my To je vprašanje, s katerim se bomo, po mojem mnenju, ukvarjali v kontekstu sporočila komisije glede finančnega nadzora in spremljanja. Na začetku smo že govorili o možnosti, da bi dali večji poudarek srednjeročnemu razvoju javnih financ na evrskem območju oziroma tudi v državah, ki niso članice evrskega območja območja in sicer v okviru programov za stabilnost in konvergenco. Ena izmed lekcij današnje krize je, da moramo gledati srednjeročno in ukrepati kratkoročno, da zagotovimo, da bodo naše javne finance zdržne. Uh, Hvala lepa. Gospod Padar. Äh, kohtumisel, hrra Barrosoga, oli meile jut Hvala lepa. Na sestanku z gospodom Barozom smo se pogovarjali in gospod Barozo je tudi obljubil, da bo naredil nekatere nadaljne korake, kar zadeva okvirno direktivo glede storitev splošnega interesa, ter tudi v zvezi z kakovostnim okvirom. Zanima me, ali imate bolj jasno vizijo ali morda celo časovnico, kako se bo to odvijalo? Hvala lepa. To se mi zdi zelo pomembna pobuda za naslednji mandat komisije. Veseli me, da je predsednik Barozo to tako zelo poudaril, kot je na naših pripravljalnih seminarjih v četrtek prejšnji teden. Sam si močno želim predstaviti prepričljiv predlog za kakovostni okvir javnih storitev. To ni moja neposredna odgovornost, pač pa bo to odločitev kolegija komisije in to bo nekaj, kar bo pripravil ne samo celoten kolegij, pač pa celotna komisija. In kolikor sem razumel, bomo ta predlog dobili še letos, ter ga predstavili svetu in parlamentu. Ja, eh, lisaküsimus , et et vaieldamatult . še dodatno vprašanje ? Ni dvoma o tem, eh, da pravzaprav nimamo izbire. Narediti moramo vse, kar je v naši moči, da bi čim bolj optimizirali javne izdatke in ostali znotraj določenih okvirov. Zelo me veseli, da smo v Estoniji leta 2008 uspeli primankljaj zadržati na ravni 2,75 in na ravni 3,1 leto zatem. Seveda moramo okrepiti sodelovanje v javnem in zasebnem sektorju. Kljub temu pa me zanima, kakšna je vaša vizija glede sodelovanja držav članic, recimo, če omenim strategijo držav ob Baltskem morju, da bi ustvarili neke sinergije. Seveda, posamezne države članice noči, nosijo primarno odgovornost, ampak ali ne bi morda lahko omejevali javnih izdatkov tudi v obliki nekega sodelovanja med državami članicami? Tonija, No, mislim, da je za Estonijo naravni okvir za usklajevanje politik evrsko območje, potem, ko se bo Estonija pridružila temu območju, seveda na podlagi mm, ocenjenih rezultatov in izpolnjevanja meril. Obenem pa je seveda zelo pomembno, da okrepimo naše strategije baltskega območja, recimo pri okoljskih vprašanjih, pa tudi kar zadeva pomorsko varnost, kar zadeva komunikacije, telekomunikacije, energetska omrežja. In dober primer, ki kombinira oba ta dva vidika, so naložbe Evropske unije za medsebojno povezavo energetskih omrežij na baltskem območju. In v tem primeru je Estonija ena od ključnih držav in tudi ena od ključnih prejemnic teh bodočih naložb. Uh, Hvala lepa. Prehajamo na Alde. Gospod Tremoza. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospod Ren. Vodja evropskih eh, denarnih skladov oziroma evropskega oddelka pravi, da je mednarodni denarni sklad pripravljen pomagati Grčiji, če bi bila na nje naslovljena prošnja za pomoč. Ali menite, da bi Evropska unija morala vzpostaviti mehanizem, s katerim bi pomagala državam, ki se znajdejo v situaciji, ko kršijo pravila? Ali menite, da bi morali korektivne ukrepe uporabiti tudi za tiste države, ki ne bodo izpolnjevali kriterijev v okviru strategije 2020? Hvala lepa. V bistvu govorite o obvladovanju krize na področju javnih financ. Govorili ste o finančni pomoči tipa mednarodnega denarnega sklada za določeno državo članico Evropske unije. No, po mojem mnenju bi pakt za stabilnost in rast moral in po mojem mnenju tudi dejansko zagotavlja, da imajo članice evrskega območja vzdržne javne finance, da spoštujejo tako duh kot tudi črko pakta stabilnosti v imenu evropske solidarnosti, tako da sploh ne bi bilo potrebno imeti teh eh, mehanizmov za gašenje požara. Zato se moramo osredotočiti na pravilno uporabo pravil pakta za rast in stabilnost in vedeti moramo, kako bomo okrepili mehanizem spremljanja in nadzora. Kar zadeva Grčijo, kar je zelo aktualno vprašanje, sodelujemo z grško vlado in sedaj čakamo na nek celosten svežen konkretnih ukrepov, tako da bo Grčija ponovno stopila na pot zdržnih javnih financ. Seveda se moramo dogovoriti o nekem uh, nizu pravil, ampak mehanizem ex ante, nek trajni mehanizem za take primere, uh, bi pomenil tveganje moralnega hazarda. Tako da moramo gledati na to vprašanje tudi z tega vidika. Mr. Trichet. Še eno vprašanje. Gospod Trichet je nastopil pred Evropskim parlamentom pred kakim mesecem in dejal, da Evropska centralna banka ne more izvajati specifičnih politik za specifične države v težavah. Dejal je, da imamo en sam evro, Ali menite, da bi izdaja euroobveznic pomagala državam, da bi se borile proti krizi oziroma išle iz nje? Strinjam se z gospodom Trišejem, da imamo en sam evro in torej potrebujemo enotno denarno politiko kar seveda pomeni tudi, da potrebujemo usklajevanje gospodarskih politik. Prvi in primarni cilj je zagotoviti, da bo pakt za stabilnost in rast resnično deloval, da se bo izvajal na način, ki bo preprečeval vse oblike neuzdržnih javnih financ, In take primere, ko bi se morali zatekati k nekemu stalnemu mehanizmu za obvladovanje krize. Tu bi se navezal na prejšnje vprašanje glede evro obveznic ter financiranja projektov v okviru Evropske investicijske banke. Dejal sem, da sem zelo odprt da se prouči tudi to, ampak vzpostavitev stalnega mehanizma za obvladovanje krize bi pomenilo tveganje moralnega hazarda. Uh, greens, Sedaj pa gospod Kanfin v imenu zelenih. Hvala lepa, gospod Ren. Vedno znova ste ponavljali, da ste odprti, odprti tudi za inovacije ampak eh, sodelovanje na področju eh, davkov. Tu ste vedno rekli, da potrebujemo zdrave javne finance, niste pa govorili o sredstvih, kako bi to dosegli. In eh, zmanjšanje izdatkov, sodelovanje med vsemi, ampak Evropska komisija preverja celoten eh, položaj, tudi naprimer eh, eh, davčne raje in kako se to razvija, kako se to razširja. Zdaj pa je vprašanje, a imate v zvezi s tem kakšne konkretne predloge? E, vi ste komisar, ki ni pristojen samo za davčne zadeve, temveč vi ste komisar, ki je pristojen za gospodarstvo, za zdravo gospodarstvo. Torej, kako vidite sodelovanje na področju davčne politike? Hvala lepa. Seveda bom tesno sodeloval z mojim kolegom Semetom glede uporabe davkov upravičeno ste rekli, da je to nekaj, kar je v mojem interesu in seveda tudi v vašem interesu. Kot člani tega odbora in kot evropski davkoplačevalci si seveda želite zapolniti vse vakume in preprečiti davčne utaje. Zato, po mojem mnenju, moramo nadaljevati z našim delom, ki je že pokazalo določen napredek v preteklem letu ali dveh, predvsem v kontekstu G20. Poskrbeti moramo za zdrava mednarodna pravila, ki bodo onemogočala davčne paradiže. Po mojem mnenju potrebujemo dober, pošten, mednarodni davčni režim, ki pa po mojem mnenju ne predvideva davčnih paradižev. V zadnjih 20, 25 letih smo videli, kako se je obdavčitev premikala na pleča dela in seveda to nikakor ne prispeva k zdržnemu financiranju zaposlovanja. Komisija si prizadeva in si bo prizadevala, da bi se borila proti škodljivim, škodljivemu davčnemu tekmovanju oziroma konkurenci, ker vemo, da to ni dobro. Zato bomo ustrajali pri mednarodnih načelih in dobrem upravljanju na tem področju. Ob zaključku ne uporabim svojih preostalih 12 sekund. Oktobra lani je Evropski svet povabil komisijo naj prouči potencijalen prispevek inovativnih instrumentov, vključno z davki na finančne transakcije, kar bi utegnilo prispevati k boljši konsolidaciji. To sporočilo bomo predstavili spomladi, Prineslo pa bo nove možnosti za reševanje vprašanj v zvezi z mednarodnimi davčnimi režimi. Euh, euh, Hotel bi navezati na krizo. Eh, kako vi gledate na to? Eh, bilo je na sestanku na vrhu v Londonu rečeno, da je treba pogledati in nekako spremeniti sistem, eh, da bi na ta način lahko reševali probleme. Torej, kakšno je vaše stališče k temu, kaj vi o tem mislite? Zdi se mi zanimivo in obetavno, da se je Kitajska pripravljena vključiti v multilateralno usklajevanje monetarnih politik in menjalnih tečajev. V kontekstu finančne krize na koncu leta 2008, eh, ko so vse um, centralne banke usklajeno delovale, tako Kitajska kot ECB eh, e kot eh, ZDA, In po mojem mnenju, menjalni tečaj evra v primerjavi z dolarjem je potencijalno tveganje za uživitev evropskega gospodarstva. Zato se moramo še naprej z Kitajci o tem pogovarjati tako na multilateralni kot bilateralni ravni. Um, Hvala lepa. In sedaj v imenu ICR spet Vicky Ford. Opravičujem se, nekateri od mojih kolegov so še vedno prizadeti zaradi eh, hudih vremenskih razmer v Združenem kraljestvu. Eh, vedno večji proračunski primankljaji, to ni primer le, na, le v Grčiji, ampak tudi v Portugalski, Španiji, Irski in tako dalje. In zato me še posebej zanima vaše mnenje o primankljaju Združenega kraljestva in vašemu zaupanju v britansko vlado, da ga obvlada. In kako razumete eh, izmen pr, eh, proračunske obveznosti eh, oziroma dolgove, kolikor vem, te obstajajo ne le v Združenem kraljestvu, ampak tudi drugot. Uh, najlepša hvala gospa ford naj samo povem da se ne nameravam vključiti v domače politične razprave v združenem kraljestvu in niti nekakšni drugi državi članici ko gre za ponovno vzpostavljanje stabilnosti finanč, javnih financ. Združeno kraljestvo pač ima prevelik primankljaj in pričakujemo Združenega kraljestva, da ga bo eh, zmanjšalo v skladu z eh, paktom za eh, stabilnost in rast in konvergenčnimi kriteriji. Zato obstaja določena časovnica, če jo želimo doseči, potem se mora javno proračunski primankljaj v skladu s to časovnico zmanjševati in zelo pomembno je, da Združeno kraljestvo eh, doseže ta cilj. Ni. Hvala, popolnoma eh, razumem, da se ne želite vključevati v domačo politiko, to spoštujem. Vendar pa je tukaj tudi problem, ko gre za izvenbeljančne dolgove in pomankanje transparentnosti. Eh, to je problem v Združenem kraljestvu in verjamem, da se tudi drugi strinjajo, da mora biti javni sektor transparenten in da morajo biti jasni vse obveznosti, še zlasti izmebilančne obveznosti bank. Ali je to nekaj, kar tudi vas skrbi? Uh, to zadevo bomo preučili skupaj z drugimi zadevami ki se eh, povezujejo z vzdržnostjo javnih financ v kontekstu eh, postopka pregleda prevelikih primankljajev. Eh, in mislim, da je v tem kontekstu to treba gledati. Nisem se natančno dal poučiti o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 Najlepša hvala. Države članice imajo različne finančne probleme in dobivamo nekatere meš, neka mešana sporočila. Govorimo o skupnih obveznostih eh, držav članic, ki so v evropskem območju, da gre za notranje vprašanje. Um, Grčije. Gospod Zapatero je prejšnji teden rekel, da mora Evropska unija pokazati solidarnost. Gospod Korido je rekel, da je prišlo do uh, izključevanja možnosti, da bi rešili Grčijo. Ampak zanima me, kakšno je vaše mnenje o solidarnosti na tem področju? Ali mislite, da je to uh, nekaj, kar morajo narediti države članice, ali gre za gospodarstvo, ali gre za politično vprašanje? you are talking to somebody who has Moram reći da sam študirao mednarodnu političnu ekonomiju in politika in gospodarstvo sta si inherentno prepletena. Torej, zavedati se moramo, da solidarnost gre v obi smeri. Imamo mehanizme solidarnosti, kot je kohezijski sklad, To je zelo pomemben inštrument eh, za izboljšavo socialne kohezivnosti in ekonomske konvergenčnosti v Evropi. Po drugi strani imamo pravila, ki se navezujejo na pakt za stabilnost in rast, kajti vsaka članica evropskega območja mora spoštovati solidarnost in delovati v duhu solidarnosti. Kot sem rekel, Želim sodelovati z Grčijo in grško vlado in grškim parlamentom ter grško civilno družbo. Vendar pa je glavna odgovornost na grški vladi in grškem parlamentu. Ta dva morata zagotoviti, da se pretiran proračun vrne na vzdržno raven in da se sistemski problemi v nacionalnem statističnem uradu odpravijo. Partnerji smo, predvidevamo in pričakujemo, da se bodo pravila spoštovala in gre za velik politični in ekonomski izziv tako za parlament, kot za vlado, kot za celotno družbo. Have a follow-up? Imate dodatno vprašanje? To, kirja Projde, eh, kirje Pitrope, a pa onda što kirjo Langen in pa... Da, hvala lepa. V odgovoru na eno vprašanje ste rekli, da je v težkih časih potrebno upoštevati tudi posebnosti posameznih držav članic. V primeru Grčije pa sedaj ne vem, ali se to dela, ali boste upoštevali eh, zakaj je prišlo do izdatkov v tej državi, ki so pripeljali do teh eh, težav oziroma ali boste upoštevali posebnosti te države, ki je v evropskem območju. Danes večer se ne bi spuščal v podrobnosti o grških javnih financah. Um, komisar Almunija je še vedno odgovoren za gospodarske in denarne zadeve Unije govorimo o zelo perečem vprašanju. Kakorkoli že, Grčija bo k malu predstavila obsežen paket politik z konkretnimi in oprijemljivimi ukrepi, ki bodo zmanjšali eh, pretiran javni proračunski primankljaj. In glede eh, davčnega območja v Grčiji, če se navežem na vprašanje kolega Lajnena, eh, ta je zelo omejen v Grčiji. Davčna konsolidacija je treba začeti, s tem je treba začeti kmalo in ne pozneje. Najlepše hvala in sedaj gospod Fjell. Komisar, komisar, pur. Najlepša hvala, gospod komisar. Najprej bi vas hotel prisrčno pozdraviti, zdaj pa takoj moje vprašanje. Ta scenarij, ki ga imamo zdaj v Grčiji. Grčija ima velike države z proračunom in zdaj vidimo, da gre tu za jasen problem. Uh, ali eh, bi se ta problem lahko ponovil v drugih državah, ali bi se kaj takega lahko razvilo tudi v drugih državah članicah, ali obstajajo mogoče države, kjer obstaja že bojazen, da se bo kaj takega zgodilo. In potem, eh, kako ocenjujete položaj finančno mogoče mal slabših eh, držav v Južni Evropi. Kako se lahko te države držijo terminov, ki jih je opredelila Komisija za zmanjšanje primankljajev? Fact, uh... Hvala lepa. Mm, res mi je žal, da se lahko, moramo toliko pogovarjati ravno o Grčiji, kajti Grčija ni edina država z neuzdržnimi javnimi financami. Je pa to res zelo aktualno vprašanje ta hip, priznam. Če si pogledate celotno Evropsko unijo, potem so tukaj večje in manjše države članice. Povprečni javno proračunski primankljaj iz leta 2008 do 2009 na manj kot, uh, je za manj 3, 3 odstotka se povečal na 7 odstotkov BDP-ja. In v času te finančne krize se je zadolženost povezana za 20 um, eh, odstotnih točk z 65 na 85 odstotkov. Dejansko e, izginja finanč, eh, fiskalna dos, konsolidacija in zmanjševanje eh, deficitar, eh, proračunskih eh, dolgov ravno zaradi finančne krize. Tole kaže razsežnosti teh izzivov in kako pomembno je, da se teh problemov lotimo sedaj in ne čakamo, da se razvijajo v še večje probleme dosledno izvajanje pakta za stabilnost in rast in eh, večje usklajevanje gospodarskih politik in nadzor nad državami članice je bistvenega pomena, če želimo doseči to, to, ta, ta velik cilj, ki je zelo zahteven. Ki ukaz agresije Não é? Ah, ja, gospod komisar, jaz se strinjam, da primer Grčije ni izoliran primer. In hotel sem od vas slišati, ali obstajajo tudi druge države, kjer obstaja bojazen, da se bo to zgodilo. In poleg tega, kaj priporočate državam članicam, kaj naj naredijo, da do tega položaja, kot ga imamo zdaj v Grčiji, ne bo prišlo. Yes, uh, I am worried of. Uh, yeah. Ja. Skrbijo me trendi v javnih financah v mnogih drugih državah članicah, ne samo v Grčiji. Dejansko v večini držav članic Evropske unije so trendi javnega dolga neuzdrži oziroma so javnoproračunski premankljaji preveliki. to moramo preučiti skupaj z državami članicami, tako Evropske unije kot eh, jurskega območja in vse morajo pač sprejeti pravila pakta za stabilnost in rast, same pa se morajo odločiti, kakšno fiskalno konsolidacijo bodo uvedle, ko se enkrat gospodarstvo postavi na zdrave noge. Je pa seveda vprašanje posameznega proračuna, kako se izboljša kakovost, tako da bo več denarja za eh, investicije, ki so potrebne za gospodarsko rast in eh, razvoj. In sedaj Dej Mečel. Um, Hvala. Predsednik eh, Van Rompuy je v Nemčiji pred kratkim rekel, da moramo na novo kalibrirati evropsko gospodarstvo in da potrebujemo dvoodstotno rast, če želimo doseči rešitev težav. Ali mislite, da je čas, da začnemo razmišljati o oživljanju in rekalibraciji in gremo naprej, pustimo pa drugim analize, zato da se izognemo bodočim problemom? Ali kdaj se bo začela ta ponovna kalibracija in kako boste vi k temu prispevali? Kaj pa vi mislite s to ponovno kalibracijo natančno? Sprašujem vas, kaj pravzaprav gospod eh, von Rompuy uporablja eh, kot rekalibracijo ali ponovno kalibracijo? Kaj je s tem mislil? Kaj s tem misli svet? Uh, ali dejansko komisija uh, želi podpreti to, kar pravi gospod Rompuy? Ali potrebujemo dvodstotno rast, sicer imamo pred sabo zelo mračno prihodnost, vsaj dolgoročno kako boste skupaj delovali z svetom in parlamentom. Je pa res nenavadno, da niste še slišali tega izraza ponovno kalibracija od uh, gospoda uh, Van Rompoja. Oče je šlo za problem tolmačenja v finščino. Zelo natančno bomo uh, preučili dolgoročno uh, prihodnost evropskega gospodarstva, ali bomo to, temu rekli oživljanje ali ponovna ali rekalibracija, je drugo vprašanje. Gospod Van Rompuy govori v svojem imenu in v imenu Evropskega sveta, ki mu predseduje oziroma katerega predsednik je. Jaz eh, govorim v imenu komisije na uh, področju gospodarskih in monetarnih zadev saj govoril bom v imenu te komisije, če bom potrjen kot komisar. To je moje mnenje. In celotna razprava danes večer se je osredotočila na rast delovna mesta oziroma zaposlovanje in na potrebo, da moramo biti bolj sposobni, da moramo doseči večje potencijale rasti z vzdržnimi javnimi financami v skladu z strategijo 2020, ko, ki predvideva večje investicije v pametnejšo in bolj zeleno ekonomijo, eh, ki bo temeljila na inovacijah in znanju. To bo bistvo za bodočo Evropo. Dodatno vprašanje? Eh, hvala za, to, za ta odgovor. Vem, da niste odgovorni za to, kar pravi gospod Honorampoje. Ali se strinjate, da z novim parlamentom, novo komisijo, z novim svetom imamo sedaj priložnost, da začnemo s tem oživljanjem, da začnemo ponovno vzpostavljati zaupanje? Ali ni čas, da prenehamo gledati v preteklost in pogledamo v prihodnost? Niso o, vsi potegnili ta kratko v finančnih turbulencah. Ali ni čas, da začnemo uporabljati vire, ki so na voljo za to, da uživimo gospodarstvo? Ja. Povečati moramo zaupanje vseh v gospodarstvo, ker to prinaša pozitivni vpliv za dinamiko gospodarstva v Evropi. Dve glavni nalogi imamo, po mojem mnenju. Izziv je rast Torej, dejansko moramo investirati v gospodarsko rast in moramo uh, spodbuditi bančni sektor, da spet začnejo, uh, začne financirati uh, posameznike in gospodarstvo. In v javnem sektorju pa moramo delati na tem, da dosežemo vzdržne javne finance. S tem, to, to je naš dvojni izziv ki eh, zahteva odločno delovanje eh, v smislu gospodarske rasti in vzdržnih javnih financ. Hvala lepa spet eh, socialisti. Gospod Taler, imate besedo. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospod Ren, prazniki so nam prinesli malo miru, Manje je bilo govora o svetovni recesiji in veliko več o snegu. Dejstva pa ostajajo enaka. Evropa se sooča z več tisočimi propadlimi podjetji ter milijoni izgubljenih služb. Mnoge družine so obupane, veliko sanj je poteptanih. Mala in srednja podjetja, o tem bi vas rad vprašal, so iz socialnega in ekonomskega vidika zelo pomembna. Število malih in srednjih podjetij v Evropski uniji je skoraj 20 milijonov. Predstavljajo 99 odstotkov podjetij v Evropski uniji. Zagotavljajo dve tretjini vseh služb. So motor gospodarske rasti. Naša odgovornost je, da ta motor poženemo. Mala in srednja podjetja se soočajo s težkimi časi. Neprijazno poslovno okolje, kompleksna regulativa, birokracija, slab dostop do financ. To so le nekatere od stvari, ki bi jih bilo potrebno izboljšati. Kako boste zagotovili in olajšali boljše poslovanje malih in srednjih podjetij v Evropski uniji? Thank you very much, Mr. Taleb, for this. Uh, hvala lepa, gospod Taleb, ki je za to vprašanje, ki mi je zelo pri srcu. Uh, Moj oče je bil podjetnik in pogovarjajte se z sinom podjetnika. Ukvarjal se je z rezervnimi deli in v njegovi delavnici sem preživel del svojega otroštva in mladosti. Eh, sedaj ne posluje več in eh, res je, da je pred nami ogromno ciljev povezanih za gospodarsko rastjo. Upoštevati moramo vse vidike, ki bodo vplivali na bodočnost srednjih in malih podjetij. Razmišljati moramo o dostopu do financ, do finančnih sredstev v teh kritičnih časih v mnogih državah Evropske unije je zelo težko dobiti finančna sredstva mnogi se ozirajo po bankah, vendar to pomeni, da sedaj ni čas, da bi si bančniki delili visoke bonuse in uh, visoke dividende. In res treba je zagotoviti ustrezno kreditiranje eh, srednjih in malih podjetij, mikropodjetij, družinskih podjetij. To je res temelj evropskega gospodarstva, ki se mora opomoči, ki se mora na novo razcveteti in ki mora izpolniti naša pričakovanja glede novih delovnih mest. Dodatno vprašanje. Lepa za ta del odgovora. Strinjam se z vami, da je kriza uničila finančni trg, glavne žrtve so pa mala in srednja podjetja ki se soočajo s težavami, ki ste jih omenili. Dostop do financ je prva težava. Banke smo rešili z davkoplačevalskim denarjem, so rešene, vendar ne financirajo malih in srednjih podjetij. Ti problemi v cash flow potem vodijo do daljših plačilnih pogojev. Posledice so pa znane, manjše število investicij, nižja stopnja zaposlovanja, manjše zaupanje. Ali se poigravate s kakšnimi konkretnimi idejami, kako bi spodbudili vendarle to financiranje malih in srednjih podjetij? Ja, skupaj delamo z podpredsednikom komisije Antonijem Tajanjem, ki je odgovoren za industrijo in eh, srednje in male srednje velika in mala podjetja. Posebej se bo ukvarjal z uh, njihovimi možnostmi za dostop do financ. Istočasno pa imamo tudi inštrumente uh, na ravni Evropske unije za ta namen. Upoštevati moramo tudi dejstvo, da je velik del financiranja iz finanč, iz eh, finančnih inštitucij in bančnega sektorja, torej iz privatnega sektorja in moramo zagotoviti to kreditiranje, tako da dejansko sredstva pridajo do tistih, ki potrebujejo denar podjetij in gospodinstv. Istočasno pa moramo ocenjevati, kakšni so finančni inštrumenti um, Evropske unije in še zlasti tisti, ki se nanašajo na um, financiranje podjetij. Gospod Ren, predvsem eh, britanski tisk se boji, da je stabilnost evra ogrožena, zato ker države, kot je naprimer Grčija, imajo velike javne dolgove. Ali se vi tudi tega bojite in ali pri tem mislite tudi na finančne kazni? ki so predvidene v paktu za stabilnost in rast. Ali mislite, da je stabilnost celotne Evrope pomembnejša od stabilnosti posameznih enot? In potem finančne posledice eh, grškega primanklaja za stabilnost evra. Pred 30 eh, leti, naprimer, je eh, prišlo do tega, da New York ni mogel več plačati, da Eh, vendar to ni vplivalo na splošno stanje, čeprav je bila stabilnost eh, New Yorka omajana. Hvala lepa. Ja. Naredil bom vse, kar je v moji moči, da bodo vse države članice spoštovale pakt za stabilnost in rast in pravila v tem paktu o prevelikih primankljajih. Kajti to je zelo pomembno ne samo za te države, ampak tudi za državljane teh držav, pa tudi sistemsko za celotno evropsko hm. območje. In zaradi tega govorimo o evropski solidarnosti v tem smislu, kajti to podrazumeva, da mora vsaka država evropskega območja zagotoviti lastno gospodarsko stabilnost ne samo zaradi sebe same, ampak tudi zaradi evropskega območja v celoti, e, evropskega območja v celoti. Moramo se torej osredotočiti na več držav in ni še jasno, kakšni ne bodo odločitve komisije januarja in februarja glede prevelikih proračunskih promankljajev. Torej, z drugimi besedami, ne vemo še, kdo bo o tem odločal, eh, gospod Almunija ali pa jaz sam v primeru potrditve nove komisije in začetka njenega dela 1. februarja. Spod komisar, vi niste odgovorili na moje dve vprašanje. Ali se bojite, da bo Grčija eh, ogrožala stabilnost evra. In vprašanje, ali so predvidene kazni, ki eh, so možne v skladu z paktom za stabilnost. In eh, To mislim, da bi bilo potrebno to upoštevati. Torej, nekdo, ki že nima tako in tako nič, ali lahko od njega še nekaj zahtevamo in mu še kaj odvzamemo. Ne vem, če je to prava pot. Uh, Hvala. Problem Grčije glede prevelikega proračunskega primankljaja in hitro rastočega javnega dolga je zelo resen. Še zlasti za Grčijo samo, za grške državljane ali davkoplačevalce, če hočete. Seveda pa se to potencialno lahko prelije v celotno evrsko območje. Ni še zelo, eh, ni še tako hudo, da bi to resno ogrozilo stabilnost evrskega območja, ampak to še ne pomeni, da, eh, da vlada. Eh, Grčije, mm, da ji ni treba takoj ukrepati s konkretnimi ukrepi. Kar se tiče naših finančnih inštrumentov, kot komisar ne bom izključil nobenega inštrumenta, ki ga imamo v arsenalu. Ampak bistvo je sedaj, da ukrepamo hitro, da se situacija ne bi poslabšala. In želimo razvoj, ki bo pripeljal do vzdržnih javnih financ v Grčiji. Hvala lepa. In ob koncu se vračamo k Aldeju, gospod Šmit. Um, Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod Ren. Zdaj lahko uporabi peti jezik in preizkusi, ali gre. Ko je Švedska 95. se pridružila Uniji, ni bilo izjemo, kateri bi se pogajali. In eh, ta izjema pa je izjema, ki jo imajo Danska in pa Velika Britanija. Gospod Ren, upamo, da kot naslednji komisar vam postavljam vprašanje, ali bo Švedska lahko tudi dal časa še ostala zunaj evrskega območja in ne bo s tem kršila predpisov pogodbe. Ali boste vodili aktivne pogajanja z švedsko vlado v skladu z možnim pristopom v evrsko območje? kar. Eh, Hvala za to vprašanje, to je zelo pomembno vprašanje tako za Švedsko, kot tudi za Evropo. Imate popolnoma prav. Švedska. Ni imela nobene izjeme, kar zadeva članstvo v evropskem območju. Mi vsi vsaj vi in jaz se, bosta, se bova še tega spomnila, ko je Švedska leta 2003 glasovala o članstvu v evrskem območju, smo vsi vedli, kakšen bo rezultat tega referenduma. E, zdaj imamo političen položaj, ki je postal realnost. In to vprašanje je konec koncev vprašanje, o katerem odloča švedsko prebivalstvo, švedski državljani. In kot angažiran eh, evropejc bi hotel reči, da švedska bi morala postati članica evrskega območja, ampak to je seveda nekaj, o čemer mora razmisliti švedski državljani in potem o tem tudi odločati. V enem švedskem časopisu eh, sem prebral en intervju, v katerem je finančni minister rekel, da je izredno pomembno,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 lahko sprejemala sklepe v Evropski uniji s tem, da postane članica evropskega območja. Jaz mislim, da je to zelo zanimivo, eh, eh zanimiv eh, izhodišče za razpravo. Če bo do te razprave prišlo, bom seveda zelo rad sodeloval, ampak na vsak način spoštujem eh, odločitev švedskih državljanov. Hvala lepa za te odgovore. Ankete na švedskem so pokazale, da državljani so zdaj pravzaprav že za to, da bi na švedskem uvedli evro. E, ta pripravljenost. Uh, da se v to vključijo, naprimer tudi zaradi eh, velikih sprememb penjalnih tečajev, tudi eh, kitajske valute. Eh, to zagotovo vpliva na eh, razmišljanje švedskih državljanov. Eh, švedska krona eh, je eh, devalvirala 25 odstotkov v odnosu do eh, evra. Eh, In z vidika solidarnosti z evropskega eh, gledišča bi morali prav tako na to gledati. Seveda je pomembno. Eh, pomembno je, da gledamo na politike v okviru Evropske unije, vendar pa moj prvi odgovor bi bil, zelo dobro poznam domačo razpravo na švedskem In mislim, da ne bi bilo zelo spodbudno, če bi začel iz Bruslja pošiljati neka ostra sporočila. Veliko raje bi videl, če bi švedska in švedski državljani opravili poglobljeno razpravo, potem pa nekega dne upam, da bo nastopil trenutek, ko se bo to tudi zgodilo. Kot skandinavski državljan si tudi sam želim, da bi Švedska postala članica evrskega območja, ker bi to pomenilo, da bi zaključili ta krok vključevanja skandinavskih držav, kar seveda prinaša tudi določen vpliv. Hvala lepa, skoraj točni smo. To pomeni, da smo zaključili z 32 vprašanji in da bomo sedaj prešli na zaključno izjavo kandidata za komisarja. Še preden pa kandidat to stori, želim spomniti na troje, kar sem povedala že na začetku. To ste dobili tudi na papirju. In sicer gre za vaše sodelovanje z odborom ter tudi za pravočasno posredovanje dokumentov in informacij, želimo, da nas vključite, kjerkoli bodo trije pristojni komisarji sodelovali. In kot rečeno, želimo tudi, da nam čimprej posredujete dokumente, ki se nanašajo na finančne predpise in njihov vpliv na gospodarsko situacijo. Lahko trikrat rečete da. S tem pa dobivate besedo za zaključne pripombe. Izvolite. Thank you, madam, uh... Hvala, gospa predsednica. Kot rečeno, si bom zelo prizadeval za delo s tem odborom, tako da vas bom nenehno obveščal tako o znanem, neznanem, neznanem, znanem in neznanem, neznanem, kjer pa ne vem, če bom lahko posredoval informacije, ker če nečesa ne vem, potem ne vem, kako bi vas lahko obveščal o tem. Je pa to lahko zame izziv. Veselim se že, da bi sodelovali pri teh izjemnih izzivih, ki so pred nami. Če zaključim, naj povem, kaj bom odnesel od te zelo vsebinske in spodbudne razprave, čeprav moram reči, da so bila vaše vprašanja zelo zahtevna, zelo pertinentna sicer, taka kot morajo biti. Po mojem mnenju je to zaslišanje pokazalo veljavnost našega skupnega cilja, to pa je trajnosten, socialno vključujoč model Evrope. Prav tako je ta razprava pokazala močno partnerstvo med parlamentom in komisijo, ki ga potrebujemo za doseganje teh ciljev. Menim tudi, da današnja izmenjava mnen poudarja tri cilje, ki so prevladovali v tej razpravi. Z drugimi besedami, prizadevati si moramo za rast, stabilnost in globalno upravljanje. Kot prvo, ponovno moramo zgraditi gospodarstvo v Evropi z mobiliziranjem vseh akterjev, da bomo zagotovili zeleno na znanju temelječo rast. V ta namen moramo krepiti usklajevanje gospodarskih politik ter angažirati vse deležnike na evropski, nacionalni pa tudi na nacionalnih ravnih. EU 2020 mora postati uspeh in mislim, da k temu lahko prispevamo tudi sami. Drugič, okrepiti moramo temelje naših gospodarstev s tem, da konsolidiramo naše javne finance. Samo zdrava finančna podlaga nam bo pomagala pri reševanju vprašanja brezposelnosti in naložb v prihodnost. In tretjič, boljše se moramo odrezati pri spodbujanju skupnega interesa ter pri prevzemanju odgovornosti na globalnem prizorišču. Pogodba nam sedaj daje možnost, da okrepimo zunanjo zastopanost Evrope, tako da bomo lahko bolj vplivni in tako, da si bomo lahko izborili svoje mesto na globalnem prizorišču. Zato, dame in gospodje, naj povem, da je gospodarska kriza povzročila pomembno škodo na gospodarskem prizorišču v Evropi. Utrpeli smo tudi človeške žrtve v smislu brezposelnosti. Biti moramo odločni in to sedaj, ali pa bomo tvegali, da bo škoda, ki je nastala, še hujša ali pa celo, da bo ostala trajna. Evropski državljani pričakujejo, da jim bo Evropa prinesla rezultate, na nas pa je, da izpolnimo ta pričakovanja. Računam na vas, računam na tesno sodelovanje z vašim odborom in težko že pričakujem uresničitev cilja ponovne vzpostavitve javnih financ in tega, da bo Evropa ponovno prišla na pot trajnih in vzdržih financ ter večje zaposlenosti. Hvala lepa. Veselim se najprej vašega poročila, potem pa upam nadaljnega sodelovanja z vašim odborom. Hvala lepa. Želim se zahvaliti kandidatu za komisarja. Hvala tudi poslancem ki ste se držali predvidenega časa. Evalvacija bo potekala nocoj med 8 in 9 uro v dvorani A1G3. To je sestanek odprte narave, sestanka se lahko udeležijo um, poslanci, ne pa asistenti in seveda ne tisk, torej ASP 1G3 ob 20. ob 20. ob 8. zvečer torej.